Meine Damen und Herren, gehen wir die Rednerliste von vorhin. Do we have the speakers list? Yes. The old one? Yes. So let's continue with the speakers list. The debate. No, bomo nadaljevali po seznamu govorcev, eh, kot smo ga imeli prej. Gospod Sebe iz slovaškega parlamenta. Mm, Slovaška zdaj tudi predseduje svetu. Izvolite. Uh, thank you, Mr. Chairman. Hvala, gospod predsednik. Rad bi vam čestital za osnutek eh, dnevnega reda. Uh, in artikel 20. No, nekaj pripomb pa imam. Eh, v 22. členu piše, da bi Evropska unija morala izvajati diplomatska prizadevanja za to, da bi eh, prepričala partnerje v regiji, naprimer Turčijo in Iran, v to, da potrebujemo skupno strategijo za soočanje z globalnimi izzivi. No, tukaj sem se malo popraskal po glavi, kajti Saudska Arabija in Iran Eh, tukaj vodita vojno drug proti drugemu. V Siriji to poteka in Iran eh, ne vem, če ga lahko kličemo eh, partner v boju proti terorizmu, kajti Iran zdaj že desetletja dolgo financira teroristične skupine. Ustvarjajo na primer Hezbolah. Eh, ogromno raket eh, je zagotovil za Hezbolah, potem financira tudi Hamas. In težko bi rekli, da je Iran naš partner v boju proti terorizmu. No, ampak eh, lahko še vseeno poskusimo, da jih pridobimo na svojo stran, ampak v zvezi s tem imam določene dvome. Potem 25. člen. Tukaj piše, da priznavamo vlogo Turčije kot pomembnega partnerja pri reševanju konflikta v Siriji in pri boju proti Dajšu. No, osebno mislim, da je Turčija del problema, eh, bolj kot pa del rešitve in Turčija se v tem trenutku ne bori proti Dajšu. Turčija pravzaprav bombardira kurde, ki se borijo proti Dajšu. No, vem, da je težko napisati uravnoteženo besedilo in upoštevati vse uh, možne pridržke. Želel sem samo povedati, da imam dvome glede določenih formulacij v besedilu. Hvala. Ja, danke vielmals, Herr Präsident. Uh, ich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 Gospod Miljan Mon, hvala, zelo kratek bom. Poročilo se mi zdi odlično. Mm, je zelo celovito poročilo in ponavljam, res je odlično. Sam eh, sem pripravil nekaj predlogov sprememb, eh, zelo kratki so, ampak. Eh, moji komentarji so vsi pozitivni. Poleg tega pozdravljam to, da ste rekli, da je treba poglobiti dimenzijo varnosti in obrambe. Mislim, da soft power, torej z mehko močjo, Evropa ne bo uspešna pri reševanju vseh teh kriz, eh, s katerimi se soočamo. Eh, mislim, da je to tudi dobro, kajti tudi gospa Mogherini je ustrajala pri tem. Hvala. Gospod Lopez. No, dodal bi še nekaj komentarjev k temu poročilu. Poročilo je pomembno za Evropsko unijo, kaj ti odraža realnost. Sprašuje se o tem, kako vzpostaviti varnostno in obramno politiko, da bomo odgovorili na svet, kakršnega poznamo danes. Štiri vojne potekajo v naši soseščini, svet je zelo drugačen, eh, kot pred 15 leti, torej štiri vojne, eh, države, v katerih potekajo te vojne, so propadle države, Sirija, Libija, Irak in pa Jemen, potem eh, Saudska Arabija in Iran tukaj vodita vojno, imamo migracijsko in begunsko krizo, na katero se tudi ne znamo pravilno odzvati. Nismo pa niti eh, primerno opremljeni za soočanje s takšnimi konflikti kot so ti, ki obkrožajo Evropo. Naša politika je do nedavnega temeljila na tem, da eh, bomo prenesli demokracijo in človekove pravice v našo soseščino. Mm, to je prevladovalo v naši sosedski politiki, ampak vidimo, da temu ni tako, da to ni dovolj. Treba je eh, Mm, povezati našo obrambo, migracijsko politiko, diplomacijo, naše tajne službe in pa razvojno politiko. Vse to mora postati del eh, varnostne in obrambne strategije. No, za zaključek naj povem, da mora zunanja politika temeljiti na naših interesih, ki jih imamo, ti so zelo številni in tudi relevantni, mora pa temeljiti tudi na vrednotah in načeli, ki jih predstavlja Evropska unija. In eh, ti dve vprašanji morata biti zelo prisotni tudi pri tem, ko bomo razmišljali o tem, kako oblikovati našo obrambno in varnostno politiko. Hvala. Eh, Z velikim eh, zanimanjem sem spremljal prizadevanja za prepoved oboževanja v Evropski uniji. Mislim, da se bodo vojaške službe hitro zedinile glede tega, težave pa bodo pri civilistih. Ali je vzpostavljena delovna skupina, ki bi lahko zagotovila, da premustimo posamezne težave in, in ki bo lahko zagotovila, da bodo izdatki za obrambo uravnoteženo porazdeljeni med velike in male države. Kaj ti obstaja nevarnost, da bo vse skupaj ostalo v rokah samo velikih držav? In mislim, da bi morali na tem začeti delati že danes. Najlepša hvala. Na zadnje pa dobi besedo še gospod Jurek. Ježeli, eh, še tem, že... Ko si danes zbelimo glavo zaradi Združenih držav Amerike, da bodo ZDA morda od januarja naprej manj prisotne v Evropski uniji, potem je treba ukrepiti naše delovanje. V okviru NATO bi lahko storili več, da zagotovimo varnost baltskih držav, naprimer. In sicer tako, da jih podpremo takrat, ko baljske države prosijo za našo solidarnost. Prav tako bi lahko pritrdili prošnjam Ukrajine, ki je zaprosila za vojaško misijo na območjih, kjer naj bi se prenehali boji. Lahko bi storili več. Od besed je treba preiti k ukrepom. In treba je podpreti tiste države, ki se želijo obvarovati. Poljska je naprimer ena izmed tistih držav, ki izpolnjuje to dolžnost. Dva odstotka proračuna namreč namenja obrambi, pa nas zato kritizirajo in napadajo. Nisem slišal, da bi kdo izrazil podobne kritike v navezavi na tiste države, ki namenjajo za obrambo veliko manj sredstev. Hvala. Ja, Najlepša hvala. Hvala za to razpravo. Hvala tudi za pripravljenost oblikovati kompromisne predloge sprememb, ki jih bomo tudi upoštevali pri zadnji reviziji dokumenta. Hvala tudi vsem prisotnim, Karlu Švarcebergu kot predstavniku oboroževalne industrije. Nezaupanje med eh, Nemčijo in Francijo je eden izmed, eno izmed pomembnih političnih eh, vprašanj in vidimo, kako zelo težavne so razprave tu. Tako da bi bilo dobro, da bi parlament še enkrat opozoril na elemente sinergije, da bi prek študije preučili morebitne primere sinergije, tako da bi lahko na določenih področjih oblikovali sodelovanje. Veliko proračunskih in davkoplačevalskih sredstev namreč eh, namenjamo ne, da bi s tem okrepili naše obrambne zmožnosti. Kolegi so izpostavili tudi, da je treba v Siriji storiti več. To drži, ampak kako? Vedno, ko pravijo, da je treba postati bolj aktiven v Siriji, povprašam potem, ali ste pripravljeni nemške vojake poslati v Sirijo. In potem se sogovorniki zgroženi zdržnejo in rečejo, no tako pa si zadev nismo zamišljali. In ne vem, Verjetno bi bilo podobno, če bi prosili avstrijske kolege, da se njihovi vojaki udeležijo bojev v Siriji. Vse to pa so vprašanje, ki jih je treba obravnavati, sploh v luči nujne situacije. In to so zadeve, za katere so pristojni nacionalni parlamenti. Ti so odgovorni tudi za operativno delovanje prizadevanj. Mislim, da bi na takšen način lahko bolj učinkovito stvari premaknili naprej. Najlepša hvala torej vsem. Ne bom več eh, porabil preveč časa za pripombe, ker nas eh, zunaj že čaka veleposlanih Združenih narodov. Ich darf Sie zum nächsten Punkt. Spoštovane dame in gospodje, prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Z nami je veleposlanik Združenih držav Amerike pri Evropski uniji. To je kolega Gardner. Zagotovo mm, neočakano čaka na konec današnjega dne, tako kot mi vsi. Vseeno pa je pripravljen eh, spregovoriti o odnosih med eh, Združenimi državami Amerike in Evropsko unije. In prizadevanji pri tem, da odnosi ostanejo dobri, da ne bo treba si obetati kakšne katastrofe sploh, ko gre za trgovinsko politiko, smo se evropejci naučili, da od, proces odločanja v primeru CETE kaže, da je treba razviti postopke odločanja, ki so usmerjeni v rezultate in ne upoštevajo samo notranje političnih zahtev. Mislim, da je to ena izmed šibkosti Evropske unije. Veliko preveč zadeve obravnavamo samo iz lastne perspektive in mm, ne upoštevamo širše slike in koristi za vse. To je bila ključna ugotovitev pri CETI. Naučili smo se namreč, kako stvari ne početi. In bojim se, da če bomo tako postopali še naprej, ne bomo sprejeli nikakršnih sporazumov. Potem nas bodo glavni trgovinski centri sveta zaobšli zaradi tega, ker bodo rekli, da se z Evropo nikoli ne moreš ničesar skleniti in da ni rezultatov na podlagi razprav. Mislim, da je treba pač priznati, da so nacionalni interesi zelo močni. Vaša ekscelenca, izvolite. But depend- our head of delegation, uh, TLD, Mr. McAllister. Gospod McAllister, vodja delegacije, je prvi prosil za besedo? Ne. Gospod Miljan Mon. Gracias, presidente. Hvala. No, en razmislek bi podal in pa dve vprašanji. Strinjam se z vašimi zaključnimi besedami. Strateški odnos med EU eh, e in ZDA je res najpomembnejši. In upam, da to, kar se bo danes zgodilo v ZDA, ne bo vplivalo na ta odnos, ki, je, eh, ki izhaja iz skupnih eh, vrednot, skupnih eh, načel in skupnih interesov. Vem, da ste spremljali, kaj se je dogajalo v evropskih institucijah, ko je šlo za ratifikacijo oziroma sprejmanje CETE. Evropa pa še posebej Belgija in Valonija eh, je eh, zelo ustrajala pri nekem mehanizmu za reševanje sporov. In to je pomembno tudi pri TTIP-u. Nam lahko poveste, kako vidite prihodnost TTIP-a, eh, glede na to, kar se je dogajalo pri CETI? No, to je moje prvo vprašanje, zdaj pa še drugo. Še prihodnost odnosov z Rusijo. Rusija je pomemben globalni akter, članica varnostnega sveta je tudi energetska in vojaška velesila, ampak v zadnjem času je kršila mednarodno pravo. E, njeno sodelovanje pa bo potrebno za reševanje kriz, naprimer problema v Siriji, problema s terorizmom. E, kako vidite prihodnost odnosov med ZDA in Rusijo? E, od takrat, ko je bila Clintonova državna sekretarka, se je že veliko zgodilo. Hvala. Thank you, Chair. Thank you, Ambassador, and uh, thank you for a very honest uh, introduction. Gospa Piri, hvala, gospod veleposlani, hvala za zelo iskren uvod. Predstavili ste izzive, um, boj proti populizmu in demagogiji je tudi eden od njih in upam, eh, da bomo danes večer eh, zmagali vsaj pri prvem delu tega izziva, eh, ko bo znan izid na volitvah ZDA. No, kar se tiče zunanje politike, nekateri pravijo, da ni pomembno, eh, kateri od teh dveh kandidatov bo zmagal. Nam lahko vi poveste, kako vi gledate na to, eh, kakšna bo razlika glede na to, kdo eh, zmaga danes na volitvah, predvsem kar zadeva zunanjo politiko. Hvala. Thank you well, uh, thank you very much, Mr. Ambassador. Thank you well, meneer de ambassadeur. Gospa Vautmans. Najlepša hvala, gospod eh, veleposlanik. Zaseljen sem prisluhnila temu, da se opisujete kot evropejec in hvala, da ste zelo trezno predstavili izzive, s katerimi se soroča Evropska unija. Vem, da je danes za vas pomemben dan in zanima me, ali bi nam lahko povedali, kaj je vas zelo presenetilo pri predvoljeni kampanji v ZDA, kajti med kampanjo je bilo slišati dokaj malo o odnosih z Evropsko unijo, glede tega, kaj bi bilo treba storiti v prihodnosti. Potem sami ste spregovorili tudi o tej tipu. Sporazum CETA smo podpisali. Sama pogajanja so sicer bila nekoliko težavna. Ampak kakšno je vaše mnenje o tem? Kako vi gledate na način, s katerim se je Evropska unija spopadla s CETO? In še nekaj. Danes dopolden je potekala zelo obsežna razprava glede globalne strategije z gospo Mogherini. V globalni strategiji gospa Mogherini poziva k bolj celovitemu in tesnemu sodelovanju na področju obrambnih sil. Zelo dobro sodelujemo v NATO in tako bi tudi moralo ostati. Treba pa je podkrepiti naše obrambne sile, tako da bomo v Evropi tesneje sodelovali. Če bomo združili obrambne sile, bodo tudi rezultati boljši. Kakšno je vaše mnenje glede oblikovanja Evropske obrambne strategije? Thank you, Thank you, First... Najlepša hvala gospod eh, predsednik, gospod veleposlanik. Videli smo najboljši nastop eh, na našem odboru in eh, ne moram podpreti začudenega vašega sina, ki ga je izrazil, ko ste prejeli ta mandat. Dotaknil bi se izzivov in omenil tisto, kar je dejala gospa Piri. Gospod Trump je populist. Populistične elemente najdemo v vsakem izmed govorov, ki jih je podal. In nekoliko sem presenečen, da takšna država, ki ima za kandidata nekoga, ki uvaja populizem v svoje govore, kaže verjetno na to, da v tej državi ljudje niso najbolje izobraženi in morda bo gospod Trump res postal predsednik te države. In drugič, dejali ste, da je tesno sodelovanje med ZDA in Evropsko unijo nujno, ampak ali ne vidite, da Evropska unija in Združeno kraljestvo, ki ga zastopa Tony Blair, predstavljajo sile, ki so v osrčju same težave, takrat, ko je Evropska unija skupaj z Blerom uh, ukorakla v Irak. In več sto tisoč smrtnih žrtev smo zabeležili zaradi tega. Kako vi ocenjujete našo zunanjo politiko? Poleg tega, ali vidite kakšen uh, napredek glede reševanja ciparskega vprašanja, ali spremljate to problematiko? Uh, Trenutno namreč potekajo razprave v Švici o tem. In ja, na zadnje bi rada še enkrat razmislite o tem presenečenju vašega otroka. Ja, ko gledamo, kdo je postal ministerskim naredim, predsednik v Grčiji ali pa kanclerja v kanclerko v Nemčiji, mislim, da ni upravičeno, da kritiziramo izobraževalne sisteme kakšne druge države. Ich wollte, yes. Najlepša hvala za ta uvod. Rad bi vas vprašal po naslednjem. Zakaj po eni strani pravite, da je Ukrajina bistvenega pomena za našo varnost in za našo samostojnost v Evropi? To vam lahko sicer popolnoma pritrdim. Ampak zakaj potem ta embargo na orožje? Zakaj Ukrajino puščamo samo z popolnoma neustrezno opremo v primerjavi z izvrstno opremljeno rusko vojsko? Naslednje vprašanje se nanaša na TTIP. Tu gre za pomembno povezavo, čezantlansko povezavo. In lahko vam pritrdim glede pomembnosti trgovine in tesnih odnosov. Ampak zakaj moramo ta sporazum oblikovati tako, da posega zelo močno v naše sisteme vrednot in v naše pravosodne sisteme. Mislim, da bi to moralo ostati ločeno. Hvala. Excellence, euh, merci. Merci, euh, j'aime beaucoup. Euh, gospod Schaffhauser. Hvala, gospod veleposlanik. Zelo cenim vašo iskrenost vem, da je naš predsednik eh, gospod Brok eh, služabnik ZDA, ampak eh, no, o tem sem se lahko že večkrat prepričal. Rad bi povedal nekaj o ruski propagandi. Vemo, da ta parlament posluša vašo propagando, ne ruske, lahko ste mirni glede tega. V tem parlamentu ruske propagande ni. No, na to bi rad eh, povedal še naslednje. Rad bi vas eh, vprašal nekaj v zvezi s situacijo v tem trenutku. Rusija je agresivna. Ampak zanima me, ali je v Iraku bila Rusija tista, ki je napadla, v Libiji, v Siriji, ali je bila Rusija napadalka, ali so bile to ZDA eh, in to proti mednarodnemu pravu. Uh, Potem me zanima Ukrajina, ali bo več eh, demokracije, človekovih pravic in manj korupcije, ali bo tam več razvoja. Ne, ne bo. Veliko ste govorili o ruski propagandi, ampak morate biti mirni. Ruske propagande v tem parlamentu ni, tudi v Evropi ne, niti ne v velikih institucijah, ki danes eh, vladajo Evropi. Pa še nekaj o populizmu. Uh, Eh, populizem eh, to je glas ljudi, ki trpijo. Eh, vi poznate realnost tudi v vaši situaciji, kajti Trump je pojav, ki je povezan s trpljenjem vašega ljudstva. Ne morete se znebiti Trumpa, kajti ne morete se znebiti realnosti, ki Trumpa podpira. Hvala. Herzlichen Dank. Man sieht doch, welche Vorteile. <clears throat> Najlepša hvala. Vidimo, katere so prednosti liberalne dogmatikorecije. Tudi vam dopušča, da spregovorite. Sedaj pa ima besedo kolega Tenok. Najlepša hvala, gospod predsednik in gospod Gardner, gospod veleposlanik. Lepo pozdravljeni. Upam, da boste ostali veleposlanik še kar nekaj časa, ne samo zato, ker ste do sedaj delovali odlično in ker ste dober prijatelj Evropskega parlamenta, temveč tudi zato, ker če bi odšli, bi to pomenilo, da je gospod Trump začel voditi svobodni zahodni svet, ki je pa po drugi strani zelo dober prijatelj Putina. Glede Trumpa se res sprašujem, kako lahko takšna oseba zelo pride zelo blizu takšne moči. Mislim, da smo v obdobju po realističnih razpravah. In, uh, Naj povem, da sem tudi sam razočaran zaradi rez rezultatov razprav glede Brexita. In uh, trudili se bomo, da bo Združeno kraljestvo zelo upeto v prizadevanje skupne zunanje in varnostne politike. Pri tem pa je ključno vlogo igra tudi ZDA. Ne sme da v ZDA misliti, da je v njihovem interesu ali v britanskem interesu, da bi v treh letih popolnoma razvezali pomezave med Evropsko unijo in britanskim otokom. Naj nakratko razložim, kako bi bilo z nastopom gospe Clintonove januarja, če bo ona prevzela vajeti, ali bo mm, delovala bolj odločno kot eh, gospod Obama. Sicer je bil zelo dober obvodja, um, vendar je po Iraku in Afganistanu nastopil nekoliko preveč ošibljeno in morda je trik prav v Siriji. Sedaj smo priča grozovitim uh, masakrom v Alepu zaradi ruskih bomb in se sprašujem, ali bo gospa Clintonova morda bolj naklonjena temu, da bo varnosti svet pozvala k temu, da prepreči naprimer bombardiranje na človekoljubni konvoj v Siriji in da bo preprečila popolno nekaznovanost. Ali mislite, da bo nova vlada, glede na obsežne iz, izkušnje, ki jih ima gospod Clintonova kot nekdanja zunanja ministrica ZDA, ali bo imela večje možnosti, da prepreči vzpon avtoritarnih režimov? naprimer Kitajske in Rusije in jim prepreči izvajanje grozodejstev v prihodnje. Hvala. <clears throat> Hvala, gospod predsednik, gospod veleposlanik, z veseljem razpravljamo tukaj z vami. Kot je rekel gospod Borok, je eh, veličina demokracije v tem, da vsi lahko govorimo najprej uh, se mi je vaš govor zdel lep, potem pa uh, je postal vse bolj agresiven. Zdelo se je kot, uh, da se vračamo v čas hladne vojne. Rekli ste, da je Rusija agresivna, ampak meni se tudi ZDA zdijo agresivne. 900 baz je po svetu, ki jih vodijo uh, ZDA. Uh, lahko govorimo o Rusiji, seveda, ampak uh, tudi eh, ZDA eh, so zelo upletene po svetu, naprimer v Latinski Ameriki lahko govorimo o eh, tajnih službah. Naprimer ZDA so bile upletene v številne državne udare v Latinski Ameriki v preteklosti. ZDA so lagale, vodile so nas v grozno vojno v Iraku. Mm, tam zdaj eh, prihaja do številnih umorov, ubijajo novinarje in tako naprej. Potem isto je bilo v Libiji, potem Siri, Sirija. Eh, oblikovali ste veliko koalicijo proti Daješu, ampak eh, ta koalicija ni bila uspešna. Gotovo vas je strah, kaj ti vaša moč upada. Radi bi mm, enostransko Evropo, ki bi podpirala ZDA, ampak Eh, veliko nas je takih, ki se zauzemamo za eh, varno soseščino, ki se zauzemamo za eh, močno Evropo. Mislim, da bi vse to vas ogrozilo in morate se tega znebiti. Hvala. Gospa Gomeš. Gospod veleposlanik, lepo pozdravljeni. Res eh, so to nenavadni časi. Američani odhajajo na volišča in eh, izbirajo med kandidati, ki niso objavili svojih davčnih napovedi. In mislim, da je to nekaj, kar v preteklosti še nismo videli. Številni tule so napadli populističen pristop. Eh, Trumpa, medtem pa jih njih same financira Putin. Kaj pa Hillary? Odvrnija Sandersa je prevzela potrebo po boju z davčnimi oazami in proti pomankanju davčnih ureditev na mednarodni ravni, zaradi česar naši državljani ne zaupajo vladam in finančnim institucijam. Ali bo to del uh, skupne evropske agende in agende ZDA glede ureditve tega področja? Well, lots of questions, and I know the minister is here. Would you all... Veliko vprašanj ste zastavili in uh, Verjetno z veseljem pričakujete, z zanimanjem pričakujete odziv. Populizem je bilo eno izmed ključnih vprašanj, ki ste jih izpostavljali. Lahko zavrnemo nasiln jezik, ki je bil uporabljen, ali pa laži, ki so bile vzpostavljene. Nekdo je govoril o politiki po resnici, brez uh, dokazov. Po Brexitu sem bil tudi presenečen nad naslovi v nekaterih časopisih v Združenem kraljestvu, ne samo v rumenem tisku, ampak tudi v bolj sredinskem tisku. Govorili so o nasprotnikih ljudstva, ko so se sklicevali oziroma ko so omenjali um, sodnike. In uh, v času leninizma so uporabljali takšne oznake. In to je v nasprotju z zdravo pametjo. Treba je povdariti se, in preveriti, kaj se dogaja z politiko na tej strani Atlantika in na oni strani. In treba je najti pravo ravnotežje in iz tega potegniti ustrezne sklepe. Mislim, da se mora sama zgodba spremeniti. Treba je preučiti, odkot izhaja ta bes. In mislim, da ste omenili mm, nekaj izmed teh razlogov. Bernie Sanders je želel zagotoviti več pravičnosti in to je ključni pojem. Pravičnost pri trgovinskih uh, pogajanjih je ključnega pomena. Prav tako je to prispevalo k dobremu delu v okviru OECD. In mislim, da smo tudi pri trgovinskih obramnih mehanizmih zelo dobri, pa tudi tu vidimo, da sistemi na obeh stranih eh, Atlantika ne delujejo dobro. Ljudje pa bi radi sodelovali v globalnem svetu in prosto trgovali. Občitno pa ljudje nimajo občutka, da je to pravičen eh, sistem. Menijo, da je sistem prirejen, vsaj podporniki gospoda Trumpa tako mislijo. Jasno je, da je treba zadeve spremeniti. Spremljali smo tudi razprave o CETI in eh, razprave v Valoniji. Deloma je to bolj povedano, povezano z notranjo politiko Belgije, kakor samim sporazumom. Prebral sem, da vse izjave, ki so priložene sporazumu in večina teh izjav pravzaprav ni bila povezana z besedilom iz pogajanega sporazuma. Te izjave so se bolj eh, naslanjale na odpravljanje pomislekov. pomislekov ki sploh ne bi smeli obstajati. Potem, glede mehanizma ISDS, ste tudi zastavljali vprašanja. Je pa še nekoliko prezgodaj se vprašati, ali bomo ubrali to pot, kako se bomo rotili mehanizma za reševanje sporo med vlagatelji in državami. Preprosto vemo samo, kaj se je zgodilo v primeru CETE. Zabeležili smo močan odpor Evropske unije za takšen mehanizem na področju trgovinskega sporazuma. Glede Rusije se ne bom opravičeval zaradi tega, kar sem eh, rekel. Živel sem v Sovjetski uniji pred Gorbačovom. To je bila totalitaristična država in se bojim, da se spet vračamo tiste dni, ko se uporniške glasove utiša, ko se otežuje delo nevladnih organizacij, ki podpirajo človekove pravice, da se vračamo v te čase. Treba je zagotoviti dobro ravnoteže med demokratičnimi pravicami, ki jih uživamo tu in popolnoma je treba zavrniti spodkopavanje človekovih pravic v Rusiji. In popolnoma zanikam to, da Rusija nima vpliva na evropske politične sisteme ali politične stranke ali pa na ta organ, ker dokazi kažejo ravno obratno in tega se zavedamo. To bo velik izziv, ki se ga moramo lotiti skupaj. Skupaj s svojimi prijatelji, ki jih vidim danes tu v dvorani, lahko storimo veliko več, da na dan pridejo dokazi glede tega, kaj se dogaja. Nekaj je že javnega, naprimer glede Front National, številne zadeve pa niso. In eh, veliko bolj se moramo potruditi, da zagotovimo te informacije javnosti. No, ne bom ugibal, kdo bo zmagal, ne bom podajal napovedi bo pa to zelo mm, vplivalo na zunanjo politiko. Donald Trump je navedel veliko stvari, ki bi jih izvedel v okviru zunanje politike, ampak morda jih ne bo mogel izvesti zaradi naše ustave ali zaradi kongresa ali naše zakonodaje. Ampak pomislite samo na njegovo stališče glede mučenja ali zakonodaje povezane z Mehiko ali pa prepovedjo voza iz Kitajske ali Mehike in eh, glede sporazuma o neširjenju jedrskega orožja. To so ključna vprašanja, sploh ko gre za azijske države. Če bi dejansko izvedli nekateri izmed njegovih politik, bo to imelo znatne posledice. Glede vlaganja menimo, da mora Evropska unija zagotoviti in vložiti več sredstev v obrambo. Redno se sestajamo z Evropsko službo za zunanje delovanje in z Evropsko komisijo. Strahovi, ki jih slišimo v Združenem kraljestvu, so umetno ustvarjeni glede Evropske vojske in Evropskega centralnega štaba. Mislim, da te razprave niso potrebne. Vedno znova upozarjamo na to, da se bomo osredotočili na to, da znotraj Lizbonske pogodbe najdemo možnosti za okrepljeno sodelovanje. Možnosti, ki so na voljo, pa jih še nismo izkoristili. In da države članice najprej pozovemo, da izpolnejo svoje obveznosti, ki jih imajo do NATO. In drugič, da zagotovimo, da se sredstva namenijo za dejanske zmogljivosti in ne za tiste mehke elemente, kot so plače. Tako da bomo vlagali v prave stvari. Glede tega, ali sta Evropska unija in eh, ZDA ključni problemov na Bližnjem vzhodu, tu bi rekel, da se ne osredotočamo toliko na preteklost, ampak se ozrimo v prihodnost. Bližnji vzhod je veliki ziv. Zadnji napad na Mosul in eh, morebitna osvoboditev kaže, da se zadeve sedaj gibljajo v pravo smer. Upam, da bomo letos prav tako sprejeli sporazum glede Cipra. Zakaj je to tako zelo pomembno? Moji kolegi so danes z menoj in naj povem, da je to pomembno zaradi vrednot. Ogledal sem si film z naslovom Winter on Fire Ta film me je zelo ganil. Šlo je za mladega Ukrajinca, ki je mahal z um, evropsko zastavo in uh, njegove vrstnike, ki so počeli enako in so na to umrli na ukrajinskih cestah. Treba se je torej odločiti za evropsko prihodnost, skupno prihodnost. Ukrajina sodi v Evropo. In zelo sem bil ganjen, ker so ti mladostniki se res žrtvovali. Če bomo Ukrajini dejali, da je ne bomo podparili ne diplomatsko, ne finančno, se lahko vprašamo, zakaj sploh imamo Evropsko unijo, če se ne postavi za svoje vrednote. Kaj s tem povemo tistim narodom, ki se želijo pridružiti Evropski uniji? Naš skupen program za boj proti korupciji je tudi že bil sprejet in več o tem bojo povedali kolegi. Tudi TTIP je nov ambiciozen sporazum. Takšna pogajanja so potrebna in ne gre samo za še en sporazum v vrsti drugih. Dosegli smo veliko napredka pri regulativnih poglavjih. Zagotovili smo večjo usklajenost zakonodaj in na posameznič specifičnih sektorjih eh, vidimo znaten gospodarski ki učinek znatno gospodarsko korist, če uskladimo zakonodajo. Študije so pokazali, da tri četrtine koristi tega sporozuma izhajajo iz a, eh, približanja zakonodaje. Mislim, da sem se s tem dotaknil večine, oziroma še CSDP, skupna zunanja in varnostna politika in NATO. Londonu smo poslali jasno sporočilo, ampak eh, ZDA ne morejo tu delovati kot eh, razsodnik eh, v primeru ločitve. Takšne vloge niti ne moremo odigrati. Po Brexitu smo dejali, da bomo ostali tesen partner Evropske unije pri NATO in na področju skupne zunanje in varnostne politike in če je le možno tudi na gospodarskem področju. Evropsko unijo smo pozvali, da novi vladi Združnega kraljestva pusti nekoliko časa, da zadiha in se odloči, katere so prednostne pogajalske točke. Ali bo Clintonova nastopila bolj odločno, tega vam ne morem reči. Je pa to volilni proces ki bo zagotovo prinesel jasen odgovor. Ne vem, kakšen bo sicer rezultat, ampak videli ste izjave Bele hiše in podpredsednika Bidna. Gre za zelo dramatične korake, ki jih je obrala ruska stran in v katere so upleteni visoki uradniki Rusije. Tako, toliko zaenkrat. Mislim, da nas v prihodnih letih čaka še veliko dela. Ta parlament igra ključno vlogo. Veselim se nadaljne priložnosti, da vas obiščam, ne glede na to, kakšni bodo današnji rezultati. Think, uh, Najlepša hvala. Zelo smo vam hvaležni za današnji obisk. Upam, da bomo še naprej sodelovali ker je to v našem skupnem interesu. Demokratične sile ne bi smele dvomiti v to, da bodo konec koncev zmagale, kot je tudi vedno bilo. Morda bi lahko nekaj sredstev, ki so jih kolegi dobili od Putina, uporabili za naš protiudar. Ampak dobro, šalo na stran. Najlepša hvala. Po prehodnem obdobju bomo verjetno lahko imeli priložnost za ponovno razpravo o našem odnosu, ko bodo jasne prednostne naloge in ko bo jasno, kdo bo veleposlanik Združenih držav Amerike. Hvala. Hmm? Spoštovane dame in gospodje, prehajamo na naslednjo točko na dnevnem eh, redu. Z nami je gospa Ivana Klimpuš-Cincadze, to je ukrajinska podpredsednica vlade, ki je pristojna za evropsko in evroatlantsko povezovanje. Gospa ministrica, zelo nas eh, zanima, kako se razvija situacija v Ukrajini. V okviru partnerskega projekta je Evropski parlament eh, sodeloval z Vrhovno rado. Pred desetimi dnevi smo se srečali v Parizu v hiši Žana Moneja. Pol dneva sem bil prisoten tam, tudi ministrica je bila tam prisotna in tudi predsednik parlamenta in predsedniki poslanskih skupin so bili prisotni. In osupli smo bili nad tem, kako lahko v tako majhnem eh, omizju razpravljamo o tem, kako parlament deluje, kakšni so odnosi in kakšni so nadzorni mehanizmi, ki jih je treba izvajati. Iz naših vrst je Pet Koks. spregovoril o delu političnih eh, skupin in eh, to srečanje nam je da, ulilo nekoliko upanja, da se demokratični po, proces v Ukrajini nenehno izboljšuje. To je bila dobra izkušnja in eh, zanima me, na kakšen način ste po zadnjem srečanju v Ukrajini Berlinu nadaljevali z delom. Takrat ste dejali, da bi morala biti pripravljena tudi oborožena misija in da ste računali tudi na um, podporo Nemčije. Zanima me, kako daleč ste prišli, ste prejeli podporo. Ali je Putin prepričal svoje prijatelje, da ukrepajo v primeru Dombosa. Mislim, da o tem nismo slišali kaj več v mestnem času, bomo pa z veseljem prisluhnili vam. Prosim. Thank you, uh, Chairman Brock. Uh... kakor sem dejala, 21. novembra pred tremi leti, leta 2013, se je, se je začela revolucija dostojanstva. Odpravili smo gospoda Janukoviča in uh, tri leta kasneje lahko rečemo, da je dokument, ki ga je podpisalo 27 držav članic, naš načrt za reforme, zastavlja skupno agendo za Evropsko unijo in za Ukrajino, predstavlja pa tudi veliko izzivov za nas, seveda. Za Ukrajince to ni samo dokument, to je simbol in to je zastava, pod katero se borimo za svobodo. Evropejci se med seboj ne razlikujemo veliko, tudi Ukrajinci si želimo mir, določeno raven blaginje in tako naprej pri doseganju teh ciljev seveda se zanašamo najprej na sebe, potem pa se poskušamo povezati tudi z partnerje. Prosimo samo za priložnost. Zato nas tako skrbijo te razmere, ki se zdaj razmerjajo v zvezi z neratifikacijo sporozuma strani nizozemske prosimo za priložnost, ne zato, ker menimo, da smo upravičeni do brezpogojne podpore, ampak ker verjamemo v urednote, verjamemo v obljube in verjamemo v verodostojnost. Evropa je izbrala Evropo in zato nas tudi kaznujejo. Ne smemo se pretvarjati, da so razmere, v katerih je Ukrajina, razmere, ki zadevajo samo Ukrajince in Ruse. Ne, to zadeva prav vse. Lahko se obrnemo drug proti drugem, lahko pa ostanemo složni. Seveda, poznati je treba posebnosti. Na nizozemskem čakajo jih volitve in nažalost ta pridružitveni sporozum še ni zaživel, ne glede na to, da ga podpirate tukaj in podpirajo ga tudi druge države, zdaj pa je to predmet politično motivirane opozicije. Dobro, premijer Rute je podal predlog parlamentu in prepričani smo, da bi morda lahko našli rešitev in to priložnost in časovnico želimo izkoristiti za to, da bomo sodelovali tesno s političnimi skupinami, z vsemi predstavniki, za to, da bi našli rešitev, ki bo rešila objektivne pomisleke tistih na nizozemskem, ki so bili proti in seveda, da zagotovimo, da rdeče linije, ki so pomembne za Ukrajino, prav tako ne bodo prekoračene. Pričakujemo, da se pridružitveni sporozum ne bo spremenil, da se ne bomo znova pogajali o njem in računamo seveda tudi na to, da ne bo Ukrajina diskriminirana pri iskanju rešitve. Vse politične skupine v Evropskem parlamentu pozivam, da se navežejo z partnerji na nizozemskem, zato da bi poiskali spremljivo rešitev za vse. Tudi za tistih 27 držav članic, ki so se že zavezali k temu, da bodo Ukrajini pomagali pri izvajanju tega pridružitvenega sporazuma. Pri izvajanju tega sporazuma, kakor verjetno veste, poskušamo v luči težkih okoliščin na vzhodu in v luči vojne, ki se zdaj imenuje hibridna vojna, še vedno pa je to zelo realna vojna, kajti Ruska federacija je na našem ozemlju, v tej luči se torej borimo za to, da bi izvedli boleče reforme. Reforme, ki že imajo rezultate, in nekaj je tudi rezultatov zaradi novih predpisov, ki smo jih uvedli, naprimer na področju bančništva, energije, davkov in tudi na področju geografske diversifikacije virov energije ter dobave energije. Nekaj številk. Marca 2014 je Ukrajini ostalo 10 tisoč dolarjev za vso državo zdaj smo na stopni, ko smo makrofinančno stabilni. Do konca leta bomo zrasli. Rast je sicer skromna, samo en odstotek, ampak naslednje leto naj bi rasli tri odstotke. To pa pomeni, da je naše gospodarstvo na pravi poti, da je zdravo. Proračunski primankljaj smo zmanjšali za 5 odstotkov, dejansko smo počistili bančni sistem. To je bilo žarišče korupcije in 82 bank smo zaprli. 82 bank je bilo izbrisanih iz sistema. To pomeni, da je sistem zdaj čiste, čiste, čistejši in bolj živahen. Dvignili smo tudi tarife na energijo ki so zdaj na ravni tarif za uvoz. Velika podjetja, srednje velika podjetja, gospodinstva, nihče nima zdaj prednosti. Tudi javni organi imajo enake cene. Zato smo zaprli ta začarani krok korupcije, ki je obstajal v Ukrajini vse od začetka neodvisnosti od leta 1991 podjetje Naftogaz bo zdaj dobičkonosno. Tega ni bilo v vsem obdobju od samostojnosti. Država je vsako leto morala subvencionirati to podjetje. Verjetno ste slišali, da smo zaključili prvo stopnjo e-deklaracij, to smo izvedli pravočasno in to je instrument za povečanje odgovornosti podjetij in javnih uslužbencev. Upamo, da bo to zagotovilo, da bo javnost bolj zaupala javni sferi in tudi politiki. Naša prednostna naloga je, da zagotovimo, da bo Agencija za preprečevanje korupcije bolj učinkovita, da bodo lahko preverili vložene podatke, če bodo kaj odkrili, karkoli, kar ni v skladu z ukrajinsko zakonodajo, potem bodo seveda primere predstavili predsedstvo za boj proti korupciji in potem bo ta primer šel pred sodišče. Revolucija dostojanstva je predstavljala izbiro pravice pred nepoštenostjo. Zato smo sprejeli ustavne amadmaje, kar pomeni, da so začeli veljati 13. septembra in zdaj imamo pregleden sistem konkurence, tako da lahko izbiramo nove sodnike in to pomeni, da bomo lahko znova zagnali ta sistem, ki je bil vsega prej zelo skorumpiran. Korupcijo čistimo, ne samo s tem, ko oblikujemo organe za boj proti korupciji, ampak čistimo korupcijo tudi tako, da odpravljamo vrzeli v svojih pravilnikih in predpisih. Eden od dosežkov, na katere smo zelo ponosni, je naslednji v okviru boja proti korupciji. od 1. avgusta uporabljamo sistem elektronskih javnih naročil. Do konca leta bomo privarčevali 16 odstotkov načrtovanih javnih izdatkov. To pomeni, da še enkrat zapiramo vrzeli, s katerimi so ljudje lahko ukradli denar. Zahvaljujem se tudi Evropski komisiji, ki je predstavila avtonomne trgovinske režime oziroma ukrepe za Ukrajino in seveda upam, da boste poslanci to podprli. Ko boste o tem glasovali, mislim, da bi to bila nova spodbuda za nas v Ukrajini, zato da bi ukrepili trgovino med Ukrajino in Evropsko unijo. Še nekaj, o čem želim spregovoriti, je sporazum o odpravi vizumov za Ukrajino. Ukrajina je izpolnila 144 specifičnih zahtev, ki so bile predstavljene v okviru akcijskega načrta za odpravo vizumov. To so bili včasih dragi in boleči pogoji, ki smo jih izpolnili. Zdaj pa je čas, da tudi Evropska unija ukrepa. Zadovoljni smo z odločitvijo Evropske komisije predložili so pravni akt v tej smeri. Hvaležni smo tudi odborom AFED, Juri in Libe za njihove razprave in za sporočila, ki smo jih slišali tukaj v Evropskem parlamentu. Ne želimo si, da bi Ukrajina postala talka novega trialoga med evropskimi institucijami v zvezi z mehanizmom odprave. To je treba aktivirati in šele potem naj bi dobili brezvizumski režim. Mislim, da gre tudi za verodostojnost našega dialoga. Če ena stran izpolnjuje pogoje, potem je primerno, da tudi druga stran izpolne svoje obljube. Dobivamo veliko pozitivnih signalov iz Evropskega parlamenta in spodbujam vas, da ukrepate, da izrazite podporo za Ukrajince, kajti Ukrajinci si zaslužijo pohvalo in podporo za to, kar so dosegli kot družba, zato da bi poskrbeli, da bodo naše zaveze izpolnjene. Seveda živimo v času, ko je eden od izzivov tudi ta, da vire, torej finančne, čustvene, človeške in emocionalne vire usmerimo tudi kam drugam, ne samo v reforme. 5 odstotkov BDP-ja se porabi za varnost in obrambo. Ampak ne gre samo za številke BDP. Vsak dan. Slišimo, da umirajo naši vojaki. Ruska federacija pa krši premirje in še naprej šola militante in separatiste. Omejujejo se dejavnosti posebne misije za opazovanje OSEA, grozijo osebju in uničujejo njihovo tehnično opremo. 700 tankov je na ozemlju Donbasa, 300 sistemov za izstreljevanje raket, 100 tisoč oziroma 1200 topov. To so vojaške sile, ki so tam militanti, pa imajo opremo Ruske federacije kar zadeva pogajanja in zasedanje v Minsku ter v Berlinu. Dobro, dogovorili smo se s podporo Nemčije in Francije, smo se dogovorili o specifičnem načrtu, ki bo imel specifične sekvence glede prvih varnostnih predpogojev. In tudi človekoljubne predpogoje smo si zastavili in šele po tem bi se lahko vrnili nazaj k politični agendi. Ukrajina je že storila veliko, veliko več, kot bi lahko pričakovali. Nekateri pravijo, da bi ponovno zagnali odnose med Rusijo in EU v luči vojne v Ukrajini. Če bi to storili, bi Evropa moralno kapitulirala. Mislim, da moramo vedeti, kar je Churchill rekel. Ne smete si izbrati sramote na mesto vojne. Če se odločite za eno, boste morali sprejeti tudi drugo. Oni nas delijo, mi pa si želimo ostati skupaj. Mi si želimo demokracije in svobode oni pa temu nasprotujejo. Čas je, da se začnemo zauzemati za te vrednote in da jih začnemo tudi braniti. Ne smemo igrati šaha s Kremljem, oni bodo spremenili pravila, kadarkoli jim to ustreza. Ukrajina si ni izbrala Rusije za nasprotnika, Rusija se je odločila, da bo Ukrajina njen nasprotnik. Evropska unija si ni izbrala Rusije za nasprotnika, Rusija se je odločila, da bo Evropska unija nasprotnica. Mi smo se odločili, odločitve se bomo držali in v državi bomo delali na tem, da bomo postali boljša država, da bomo država, ki temeli na pravilih, na pravne države in na ustreznih postopkih. Ti postopki pa morajo biti skladni z uspešnimi državami, to pa so seveda države Evropske unije. Hvala. Thank you very much. This is Klimbush. I'm going to speak al debate. Zdaj pa bomo imeli razpravo. Gospod Galer prvi dobi besedo. Vielen Dank. Eh. Hvala lepa. Pozdravljeni v odboru za zunanje zadeve, v okviru delegacije od Barasede, smo se sestali prejšnji teden v Kijevu. Vesel sem, da ste tukaj in uh, lepo je, da ste lahko več ljudem zdaj povedali, po kateri poti hodi Ukrajina in koliko ste že dosegli. Mislim, da je res občudovanje vredno, kako ustrajno in trmasto reformistične sile poskušajo Ukrajino iztrgati iz primeža starih časov in poskušajo vzpostaviti normalno državo. Seveda obstajajo tudi drugačne sile, ampak mislim, da si zaslužite našo podporo. Bili smo v Kijevu in Kramatovsku. Nekaj želim povedati. Na obeh mestih smo izvedeli, da Na ukrajinskem ozemlju Rusi ubijajo Ukrajince vsak dan. To je realnost, tega ne moramo kar pomesti pod preprogo. O tem je treba govoriti, če želimo sprejeti pravilne odločitve kot evropejci. Danes bom govoril o brezvizovskem režimu. Mislim, da je to temeljno vprašanje verodostojnosti Evropske unije. Kosovo in Turčijo bom pustil ob strani za Evropski parlament, to ni svežen, ampak svetu je treba povedati, da tega ne sme obravnavati kot svežen, če slučajno imajo takšne namene. Gospa ministrica je dejala, da je Ukrajina izpolnila vse zahteve. To drži, zato je zdaj čas, da mi izpolnimo svojo obljubo. Mehanizem suspendiranja je politično potreben, treba ga je tudi učinkovito izvesti, vendar trialog ne sme spodkopati političnega cilja, torej, da bi prišlo do odprave vizumskega režima. Poročevalec mi je to povedal, da obstaja ena beseda, o kateri se ne morejo dogovoriti. In če obstaja ena beseda, potem preprosto preložijo zasedanje. 24. novembra, torej tri dni po začetku Euromajdana, imamo vrh EU Ukrajina, na tem vrhu, ne želim videti, da bi bili priča med institucionalnemu žuganju prstov, zato ker bi to pomenilo, da evropejci nismo zanesljivi, pridite nazaj v roke matere Rusije, tu vam ponudimo še več kot brezvizumske načine potovanja. Kolegice in kolegi, v tem odboru govorite s kolegicami in kolegi iz odbora Libe in drugimi, ki imajo vpliv. To je tema, ki jo je treba pravočasno tako obravnavati, da bomo do 24. novembra preprečili, da bi nastopili neverodostojno. To je moj apel, to ni vprašanje, ampak mislim, da moramo poskrbeti, da smo zdaj na zonanje političnem področju področju, v položaju, ko moramo doseči rezultate in ne smemo dati podpore tistim, ki si želijo nazaj v stare čase. Gospod Demesmaker, izvolite. Ja, thank you well, uh, Klimpuč. Hvala lepa. Hvala, gospa Klimpuš. Lepo vas je videti tukaj, kakor veste, sem prijatelj Ukrajine. Ukrajino podpiram in branim, zagovarjam tudi odpravo, odpravo vizumskega režima, zagovarjam teritorijalno integriteto, podpiram vas proti ruski agresiji, podpiram vaše reforme, veliko reform ste že izvedli, veliko reform pa zaenkrat samo obstaja na papirju. No, če smo prijatelji, si moramo pogledati v oči in reči babu bab ko berem novice, vedno ne slišim pozitivnih novic. Danes stavkajo rudarje, že nekaj mesecev niso bili plačani, po drugi strani pa govorite o e-deklaraciji, torej o deklaraciji lasništva sredstev v elektronski obliki. Dobro, da to obstaja. Ljudje so zaradi tega razburjeni in šokirani seznam luksuznega blaga in denar, ki ga imajo uradniki, je nekaj, kar je res šokiralo ljudi. Skupna vrednost znaša milijardo dolarjev. Toliko je znašalo zadnje posojilo v Ukrajini strani Mednarodnega denarnega sklada. To moram razložiti svojim voljivcem. Ukrajina ni vedno preprosto braniti v teh okoliščinah, Kakorkoli že, dobro je, da zdaj imamo to e-deklaracijo, zdaj pa je vprašanje, kaj se bo zgodilo. Dejansko je zdaj videti, kako velik je ta obseg korupcije. 340 uslužbencev bo težko pregledalo 120 tisoč deklaracij. Dobro, lepo je, da ste to zdaj uvedli, ampak preprečiti je treba, da korupcije na visoki ravni v prihodnosti več ne bo. Za ljudi pa je zelo pomembno, da se boste borili tudi proti korupciji na vsakodnevni ravni. Prejšnji teden sem naredil preizkus, paket sem poslal prijatelju v Kijevu, nič posebnega, šal in kavo. Na no, moj prijatelj pa je slišal od carinikov, da je treba plačati 200 evrov, če dob, želi dobiti ta paket. To je poprečna plača v Kijevu. Ta prijatelj se je pritožil, potem so rekli 150 evrov. Še enkrat se je pritožil in potem je pač moral plačati 75 evrov za to, da je paket dobil. Ni dobil, na primer, obvestila o dostavi, nobene razlage, pravila si pač izmišljujejo. Reforma carinske agencije je bila eden od pogojev za liberalizacijo vizumskega režima ampak ta reforma se v praksi še ne izvaja. Za običajne ljudi to pomeni, da so še vedno izpostavljeni korupciji. Kaj boste storili v zvezi s tem? Dokler se nič ne zgodi na tej fronti, ne boste želi zaupanja ljudi. Zagovarjam liberalizacijo vizumskega režima pri svoji vladi. Še vedno bom to tudi počel in še naprej se bom boril v Evropski uniji za to, da bi zagovarjal interese Ukrajine, ampak tudi vi bi lahko storili kaj, da bi nam pomagali. Hvala, gospod Oštrevičius. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa Klimpuš. Pozdravljenje v Evropskem parlamentu. Vedno mi je veliko veselje, da se srečam z vami, kajti vi ste zelo zavezani sodelovanju med Evropsko unijo in Ukrajino. ste članica ali ste bili članica Vrhovne rade parlamenta v Ukrajini, prav tako se spoznate na pridružitvena vprašanja. Vi ste prava oseba, ki mi lahko odgovori na vprašanja. Moje vprašanje, prvo vprašanje je v zvezi z vplivom propagande Ruske federacije na Ukrajino. Velika večina Ukrajincev dobro razume rusko. Rusi pridejo do glav in včasih tudi do srca Ukrajincev za svojo propagando. Zanima me, kaj menite o televizijskih postajah v ruski lasti, ki objavljajo v Ukrajini. In kakšna je razlika v sporočilih, ki jih pošiljajo ruske strani, glede na to, kakšna sporočila pošiljajo ukrajinske strani. Povem vam lahko, da bomo v parlamentu pripravili posebno poročilo na temo propagande in dezinformacije. V Evropski uniji smo temu priča z več virov, ne samo z vidika in strani Rusije. Ljudje niso prepričani, ali to dejansko vpliva na evropejce. Včasih nekateri menijo, da gre za umešavanje v svobodo medijev. To je zelo občutljivo vprašanje o vsaki demokraciji. In drugo vprašanje. Sistem e-deklaracije. Končno ste ga uvedli in čestitam za to. Vem, da je bilo ugotovljenega veliko zanimivega. Videti je, da je veliko uslužbencev zelo bogatih. Videti je, da bi ti lahko sami podprli Ukrajino tudi na finančni način, lahko bi kupovali državne obveznice, naprimer, zato da bi financirali infrastrukturne projekte v Ukrajini. Zanima me, kako je javnost to sprejela, ko je enkrat postalo jasno, koliko premoženja imajo ti ljudje. Politiki in uslužbenci so objavili, koliko denarja imajo doma. Ne denar, ki je uložen v kakšna podjetja, samo koliko denarja ima. Zanima me, kako se je javnost odzvala na to. Gospod Büchner. Dank, frau Hvala lepa, gospa podpredsednica vlade, hvala za vaš govor. Če se kritizira razmere v Ukrajini, potem želim povedati samo to, da je sovjetski sistem dolgo obstajal v duhu korupcije in v nekaj letih je težko vse to izkoreniniti. Lahko vam povem, da sem navdušen na tem, kar ste dosegli v nekaj letih, kar zadeva liberalizacijo vizumskega režima, strinjam se z gospodom Galerjem, podpiram ga, imam pa posebno in specifično vprašanje. Povedati moram, da sem bil pred obiskom v Ukrajini prejšnji teden zelo pod vplivom ruske propagande. Videl sem, da so zadeve res eh, drugačne, tudi zahvaljujoč srečanju z vami. Moja prošnja je naslednja. ali bi lahko Ukrajina in ukrajinska vlada našim medijem redno posredovala dobro pripravljene svežnje informacije. To bi bila protivtež ruski propagandi. Na mene je ruska propaganda naredila vpliv, zato mislim, da bi morali storiti več, da se borimo proti temu. Hvala. Gracias, ahora vamos a dar la palabra al miembro del Parlamento. Hvala.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 Vendar pa ne smemo pozabiti, da so nekdanje predsednike podpirali Rusi. Uporabili so korupcijo za podporo svojih sistemov. Ampak mi moramo zdaj pomagati Ukrajini. Ne samo zato, ker bomo na ta način branili Evropo. Ne smemo dovoliti da postane okupacija tujega ozemlja del ruskega sistema. Še eno stvar moramo imeti pred očmi. Če bo Moskva uspela nadvladati Kijev, potem bo postalo jasno, da po postopnem uh, umiku ameriških sil iz Evrope in uh, po približevanju pacifiškemu območju, potem bo jasno, kdo bo eh, glavni v 21. stoletju. In tega si želi Putin. Ne želi si eh, določenih vasi eh, v Ukrajini ali pa Donetska, želi si celotno Ukrajino. Na ta način bo lahko nadvladal tudi Evropo in tega ne smemo pozabiti. Ukrajina je država, ki ima podobno velikost in število prebivalstva kot Francija. Gre za bogato državo. In nečesa nismo slišali od vas, gospa podpredsednica. Večkrat sem obiskal Ukrajino in eh, zelo spodbudno je bilo videti, kako se vzpostavlja civilna družba. To je razvoj zadnjih nekaj let vidimo, da se je civilna družba prebudila, postala je zelo dinamična. Moramo se zahvaliti velikemu vodji Vladimiru Vladimiroviču eh, za to, da je obnovil povezavo med državljani in pa vlado v Ukrajini. Ljudje vidijo v Ukrajini svoj dom, zbudil je civilno družbo. In kljub vsem težavam eh, vidimo tudi pozitivne vidike. Sam sem bil tudi na meji eh, okupiranih ozemelj. Videl sem stavbe, ki so bile bombardirane in pa ljudi, ki so trpeli. Ukrajina se bori še naprej in mi ji moramo pri tem pomagati. Podpora Evrope je bila zaenkrat zelo majhna. Hvala. Še dva kolega se želita javiti k besedi. Eh, vsak dve minuti eh, boste dobila, da bo potem naša eh, sogovornica imela še kakšnih deset minut za odgovore. Prvi je gospod Jurek, izvolite. Dziękuję bardzo. Dzisiaj mieliśmy. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej se vam želim zahvaliti za zelo celovito predstavitev razmer v Ukrajini. Eh, prav tako ste predstavili reformni proces, eh, vse dosežke in pa tudi probleme, s katerimi se soočate. Eh, mm, kadarkoli beremo v Ukrajini, naprimer v Economistu in drugih prestižnih revijah, da so reforme v Ukrajini bile neuspešne, potem uh, se res vprašam, kaj s tem. Uh, Ukrajina reforme izvaja šele dve leti. In to se dogaja v situaciji, ko na ukrajinskem območju uh, divja vojna. Mislim tudi, da ruska propaganda in pa pranje možganov evropskim intelektualcem, da je to zelo močno. E, nobene percepcije realnosti ni. Sama sem tudi iz države, ki je morala izvesti reforme, pa ta proces še vedno ni zaključen. Ena od močnih točk Ukrajine danes je močna civilna družba. Ta ne bo sprejela tega, da bi se vrnili v prejšnje čase, v čase pred Majdanom. Res obžalujem to, da se je vizumska liberalizacija ustavila in da trialog o mehanizmu za suspendiranje tudi stoji. Tukaj gre za vprašanje evropske verodostojnosti. Moramo prinesti rezultate. Trialog mora eh, najti pot, da bodo odstranjene ovire za vizumsko liberalizacijo in mi moramo delati na tem. No, nekaj vprašanj, gospa podpredsednica. Najprej severni tok 2. Kako vi ocenjujete učinek eh, severnega toka 2 na energetski trg in na energetski sektor v Ukrajini? Moje drugo vprašanje pa zadeva pomoč, ki jo dobiva Ukrajina od NATO in Evropske unije in sicer za vaš varnostni sektor. Imamo svetovalno misijo za reforme.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 Uh, uh, Hvala, zelo kratek bom. No, gospa Klimpuš, najprej bi se vam rad zahvalil za to, da je Ukrajina ostala enotna glede svoje evropske poti. Nobene druge države v zgodovini Evrope ni, ki bi v vojnem stanju nadaljevala reforme, tako kot jih nadaljujete vi. Tri opravičila prosim, sprejmite z moje strani in sicer v imenu številnih izmed nas. Najprej zato, ker je Evropska unija uh, imela pridružitveni sporazum za talca referenduma na nizozemskem. Oprostite za to. Potem eh, za neutemeljeno zamudo pri programu vizumske liberalizacije. Ta je tudi talec. Uh, sporazuma eh, glede vizumom, vizumov med EU in Turčijo. Tretjič pa se upravičujem zato, ker nismo eh, rešili problema eh, severnega tuka dve, tako kot bi bilo treba in da smo pripravili opal. S tem smo izolirali v energetskem pogledu Ukrajino ki je spet talka raznih političnih in gospodarskih interesov v EU. Hvala. Hvala, zdaj pa besedo dobi naša sogovornica za odgovore. Hvala. Začela bom uh, na koncu z zadnjim komentarjem gospoda Sarjusa Volskega. Hvala, da si govoril o palu. Uh, eh, Nekateri prej so omenili eh, tudi eh, Severni tok 2. Eh, ta projekt opal ni gospodarsko izvedljiv, ni učinkovit. Gre pa za to, da se tranzicijske kapacitete Ukrajine glede plina, da ne bi bile več potrebne. Ukrajina potem ne bi več uporabljala sistema, ki ga ima, čeprav je Ukrajina pripravljena na sodelovanje z evropskimi podjetji. Eh, kar se tiče odločitve glede opala, eh, je bilo to za nas zelo nepričakovano. Mi mislimo, da Evropska energetska skupnost eh, in celoten tretji svežen zadeva predvsem solidarnost in da ne bi smeli slabiti konkurence. Prav zato pa gre pri, pri novo do opal in upam, da bomo lahko našli eh, kakšno rešitev za to. Tako bomo lahko potem pokrili uh, obe uh, vprašanji, tako Severni tok 2 kot Opal. In mm, s tem odgovarjam tudi na to, kar je povedala gospa Kaljete, uh, prevlada Gazproma se na ta način zagotavlja. Uh, Opal in Severni tok 2. Uh, Eh, ustvarjata samo nove priložnosti za zlorabo trga, eh, ni pa to povezano z gospodarstvom in pa z pravimi gospodarskimi interesi in konkurenco. Kar se tiče desovjetizacije, hvala, eh, da ste izpostavili to vprašanje, gospod Jurek. Pomembno je, da pogledamo nazaj, kje so naše korenine. ameriški veleposlanik, eh, ki je bil tukaj, rekel, da je živel v Sovjetski zvezi. Eh, in vem, da so nekateri izmed vas tudi živeli tam. Vem, kako so neko sinagogo spremenili v gledališče, kako so eh, cerkve spremenjali v skladišča. Danes nam gre veliko bolje. Zagotovili bomo, da se ne bomo vrnili v te. Eh, čase, skrbeti moramo za svoje svetišča, za svoje cerkve, za uh, različne uh, svete, zgradbe različnih religij. Mi smo uh, eh, političen narod, uh, ki je več etničen. In osnovne temeljne pravice manjšin so v Ukrajini zaščitene. Eden od dokazov za to je v tem, da je mađarska manjšina uh, zastopana tudi v lokalnem in regionalnem svetu. In to kaže na možnost, da se je torej mogoče vključiti v politične organe, torej da imajo manjšine tudi svoje zastopstva. In uh, eh, gospod Ostrevičius uh, eh, je govoril o ruski propagandi, kot tudi nekateri drugi. Eh, ne gre samo za to, da se zaščiti eh, rusko govoreče ljudi. Sama sem odraščala v Kijevu in ko sem hodila v šolo, smo imeli približno 80 odstotkov otrok, učencev, ki so doma eh, govorili rusko, ne zato, ker bi bili njihovi predniki, njihovi starši in stari starši Rusi, ampak zato, ker je bilo modno eh, govoriti rusko, zato, ker so starši mislili, da se bodo na ta način bolje prilagodili eh, življenju v Sovjetski zvezi in ker je bilo na ta način lažje uspeti. 30 od 30 eh, let oziroma 25 let pozneje, zdaj v šolo v Kijevu, hodijo moji otroci. In Oni so tudi en izmed redkih eh, ukrajinsko govorečih otrok v ukrajinski šoli, ki se ukrajinsko pogovarjajo eh, tudi med odmori. Mislim, da ni nobene grožne za ruski jezik v Ukrajini, v Kijevu ali pa v kateremkoli drugem mestu Ukrajine. to se predstavlja v okviru ruske propagande, ampak eh, res ni nobenega strahu za to, ker ti problemi sploh ne obstajajo. Kdorkoli je obiskal Ukrajino, je lahko videl, da imamo medije, tiskane medije, televizijo, elektronske medije, vse v različnih jezikih. Tudi gledališče obstaja v različnih jezikih, karkoli si zaželite, eh, torej lahko najdete v različnih jezikih in ruski jezik vsekakor ni ogrožen, tako da tudi ni nobene potrebe, da se zaščiti rusko govoreče prebivalstvo v Ukrajini. To govori samo ruska propaganda. Treba se je obrniti na ukrajinske eh, državljane. Mi bi morali bolj uh, sodelovati z njimi. Ruska propaganda se že obrača na nje. No, ljudje res trpijo, trpijo. Makroekonomske eh, napovedi se res ne prenesejo takoj v koristi za vse. Je pa zelo lahko v takšni situaciji, uh, ko je država izčrpana, uh, tako čustveno kot finančno, je torej zelo lahko spodbujati eh, populističen diskurs. Eh, ta diskurs obljublja nebesa že eh, jutri. In ravno to se dogaja. Naši sosedje igrajo na to karto. Želijo zagotoviti, da Ukrajina ne bi držala skupaj, da ne bi bila stabilna. Eh, Putin je res okrepil našo civilno družbo. Gospod Schwarzenberg, vi ste to rekli. Ustvaril je tudi političen narod. Mi postajamo političen narod zaradi potrebe, da se mobiliziramo in zaradi potrebe, da združimo svoje moči. Hvala, da ste izpostavili vlogo civilne družbe v Ukrajini. Mm, sem ponosna, da zastopam eh, to civilno družbo v ukrajinski vladi. Celo svoje življenje sem delala v različnih analitičnih organizacijah in v organizacijah civilne družbe. In tisti, ki so se po revoluciji dostojanstva odločili eh, delati za državo, eh, takih je kar veliko, to je bila tudi moja odločitev. In eh, mi želimo ohranjati tesne vezi med civilno družbo ter vlado in parlamentom. Želimo biti povezani z vsemi silami, ki so obstajale že prej in ki so sposobne spodbujati spremembe. Na ta način tudi dosegamo cilje, ki smo si jih zastavili. Kar se tiče bogatstva, Eh, oziroma premoženja, ki je bilo objavljeno v elektronskih izjavah. Eh, sama bi lagala, če bi rekla, da je prebivalstvo bilo s tem zadovoljno. Seveda ne, prišlo je do razkriti in nihče ni pričakoval tega, kar eh, se je razkrilo iz elektronskih izjav. Ampak to ne pomeni, da je proces že končan. To je zelo pomemben korak naprej, neverjeten korak, ki si ga pred dvema letoma ne bi mogli zamisliti. Namreč, da bomo vse imeli na spletu in da bo vse dostopno uh, vsakemu posameznemu državljanu. Vse podrobnosti so tudi uh, objavljene strani javnih uradnikov v Ukrajini. In to je prvi korak na poti k temu, da bodo ljudje odgovorni za napake. Če eh, naprimer nekdo ni na pravi način, na pošten način zaslužil denarja in če tega ne more dokazati, eh, potem mora za to odgovarjati. Torej, ljudje morajo odgovarjati za to, kako so prišli do svojih eh, sredstev. Imamo tudi agencijo za preprečevanje korupcije, ki dela na tem. Nekdo je omenil uh, kako bo 340 ljudi analiziralo toliko teh eh, izjav. Ne skrbite, celotna država jim pomaga, jih spremlja. Prejšnji teden uh, smo govorili o tem. 3,5 eh, milijona zadetkov uh, je bilo prejšnji teden na strani Agencije za preprečevanje korupcije. 3,5 mm, milijonov ni želelo. Um, pregledati oziroma prijaviti svojega premoženja, ampak so pregledovali to stran. Imamo tudi novinarje in pa ljudi v parlamentu, ki to zadevo spremljajo. Njihova vloga je, da eh, eh, torej sprožijo primere. Tudi Nacionalna agencija za boj proti korupciji se ukvarja s tem. In na ta način torej stvari potekajo. Eh, tistih 300 uradnikov ni samih pri eh, tej zahtevni nalogi. Rada bi se zahvalila tudi vsem, ki so podprli potrebo, da zdaj na področju vizumske liberalizacije ukrepa tudi Evropska unija. Eh, zaupam vam, evropskim parlamentarcem, Vi ste bili naši eh, trdni prijatelji, dialog eh, z vami je meni kot poslanki zelo veliko pomenil. Pred kratkim sem stopila z te funkcije. Ta dialog je bil vedno koristen, vedno je šlo za odprtost, jasnost in zaupanje. In mislim, da ta iskrenost še vedno obstaja. Eh, na podlagi tega pa tudi lahko gremo naprej. Gospod Demesmaker. Vi ste opisali nekaj primerov, ko je šlo za nek poštni urad, eh, kamor je prišel vaš paket za prijatelja. Nažalost, eh, družba še ni zdrava. Res eh, to obžalujem in vsi bomo morali to popraviti. Spodujem vašega prijatelja ne samo, da vam pove o tem, ampak naj to prijavi pristojnim organom tako bo lahko potem eh, ta človek eh, tudi na sodišču eh, govoril o tem primeru, lahko bo povedal za to, ta denar, ki ga je moral plačati. Ljudje pogosto niso pripravljeni ukrepati, zato ker to zahteva nekaj živcev in nekaj sredstev. Mislim, da bi morali, kjerkoli smo, take stvari prijavljati uh, vsak na svoje mesto, torej v vladi, v parlamentu, pa tudi v družbi. Hvala. Najlepša hvala, gospa ministrica, za te podatke in za razpravo. E, to je zadnja točka e, glede Ukrajine e, na tej naši medparlamentarni e, skupščini. Torej, za nacionalne parlamentarce je bila to zadnja točka, lahko pa ostanete tudi pri obravnavi naslednjih točk. Eh, zdaj bomo obravnavali Turčijo. <clears throat> Bueno, vamos a, a comenzar el, el punto tan importante. Začeli bomo s pomembno točko in sicer bomo obravnavali človekove pravice v Turčiji. Eh, zadnje dni z zaskrbljenostjo spremljamo to, da je bilo priprtih veliko poslancev, eh, tudi dva podpredsednika v Turčiji eh, in sicer iz stranke HDP. To je Eh, tretja največja stranka v turškem parlamentu in eh, ta priprtja pomenijo velik udarec za pluralizem v Turčiji. S tem se Turčija tudi oddaljuje od eh, načel in vrednot Evropske unije. Gospod Mujžnjek, veseli smo, da ste danes z nami. Zelo nakratko smo sklicali ta sestanek, zato smo zelo hvaležni, da ste prišli k nam. Radi bi spoznali vaše mnenje o nedavnih dogodkih v Turčiji, še posebej v luči memoranduma, ki ste ga objavili eh, pred kratkim, glede vpliva eh, ukrepov turške vlade na človekove pravice. Hvala. Um, Spoštovane dame in gospodje, najlepša hvala za povabilo. In hvala za interes eh, glede našega dela v Turčiji. Situacija človeških pravic v Turčiji je vprašanje, zaradi katerega smo zelo zaskrbljeni. Jaz pa tudi svet Evrope na splošno. Ko pogledamo Turčijo, je to žarična točka, ki zahteva posebno pozornost preteklih um, štirih letih in pa pol sem petkrat obiskal Turčijo in eh, vidimo, da se stanje resno poslopšuje. Aprila sem bil na devetdnevnem obisku. Pripravljal sem poročilo ravno, ko je prišlo do poskusa državnega udara sredi junija. Na to sem ponovno državo obiskal sredi septembra in kot je dejal predsedojoči, smo objavili memorandum o izrednih ukrepih eh, v začetku oktobra. Poskus eh, državnega udara je bila prava travma in eh, treba se bilo spopasti z razlogi v ozadju tega državnega udara. Ne postavljam pod vprašaj odstopanja od Evropske konvencije človekovih pravic v času izrednih razmer, ampak v Turčiji smo gotovili, da je veliko različnih interpretacij, kaj ta odstopanja derogacije pomenijo. To ne pomeni, da se odpravi čisto vse pravice. Sorazmernost še vedno velja. Nekateri členi konvencije so členi, od katerih ne morete odstopati. Logika v ozadju izrednih razmer je, da se izvršni oblasti podeli neomejena pravica ukrepanja in uh, nevarnost arbitrarne uporabe pravil je razpoložljiva. To, ti ukrepi pa ne posegajo samo v javni sektor, temveč tudi v zasebni. Ti ukrepi predvidevajo odstopanja od običajnih varovalk in eh, nasplošno prihaja do resnih skrbi zaradi vlad vladavine prava. Domneva ne, nedožnosti in uh, kaznivost pravna gotovost, kaznovanje samo na podlagi ustreznega postopka, enakopravnost, vse to so točke, ki jih lahko izredni ukrepi ogrozijo. Tudi, če bi bila pooblastila za, ta dodatna pooblastila za vlado po državnem udaru še upravičena, so te pooblastila če dalje manj upravičena, bolj ko se odmikamo od samega dogodka. Sedaj je bilo na 100 tisoč javnih uslužbenih uslužbencev odstavljenih, veliko služb je prenehalo delovati in te ukrepi se nadaljujejo. Tako da Gre tu za široko prisvajanje pristojnosti, ki si jih v luči izrednih razmer še vedno prilašča vlada. Predvsem nas skrbijo obsodbe domnevnega nezakonitega pridržanja in mučenja po poskusu državnega udara. Ta neustrezna obravnava je bila verjetno požgana zaradi umika običajnih varovalk. Odbor za preprečevanje mučenja, organ za boj proti mučenju v okviru OSCE, bo predložil svoje poročilo turškim oblastem in um, spodbujamo jih, da čim prej objavijo to poročilo, tako da razjasnijo situacijo in odpravijo dvome, ki so povezani s temi obdolžbami. Kriteriji za kazansko odgovornost. Ti kriteriji so pri vseh navedenih primerjih nejasni. Nevladne organizacije, sindikati, podjetja, ki so povezani z gibanjem družine Gulen, so delovali zakonito do 15. julija. In ne morete preprosto kaznovati nekoga zaradi povezav s to družino retroaktivno. Glede sorazmernosti. Enake logike ne morete uporabiti za javne službence, za medije, za nevladne organizacije. Treba je obrati diferenciran pristop, različen pristop za javni sektor in zasebni sektor. V javnem sektorju ne morete enako obravnavati sodnikov, kot, tako kot uslužbencev na nekem ministerstvu. Zaradi tega, ker te osebe ne predstavljajo takšne grožne kot naprimer policist ali pa vojak vendar pa ti izredni ukrepi na vse vplivajo podobno. Enake drastične sankcije veljajo, veljajo in eh, enake kriteriji. Ti pa niso jasni in eh, ni na voljo dovolj zahtev po predložitvi dokazov, ni zahtev po racionaliziranem odločanju. Tu gre za vprašanja, ki vplivajo predvsem na nevladne organizacije in na civilno družbo to posega v pravico do svobode združevanja in svobode govora. To sta ključni načeli demokratične družbe. Zaseg premoženja in uh, prenehanje delovanja posameznih družb brez sodnih postopkov, to je nesprejemljivo in popolnoma nesorazmerno. V primeru suma bi lahko pre, preprečili začasno delovanje družbe in zasegli premoženje na podlagi sodnega postopka. Če dalje več ukrepov pa posega v delo družinskih članov, nekateri družinski člani tistih, ki delajo v določenih podjetjih, so izgubili svoje potne liste ali pa so bili različni administrativni postopki zamrznjeni. osebe, ki so razrešene z funkcije, so razrešene prek priloge k odloku, kar pomeni, da se ne morejo obrniti na ustavno sodišče. Pravna sredstva na nacionalni ravni ne delujejo. Tudi ustavno sodišče je izpostavilo, da ne ve, ali lahko odloča v takšnih primerjih. Je pa sodišče prejelo veliko takšnih zahtevkov. Ljudje poskušajo izpodbijati različne odločitve vlade. Veliko takšnih zadev pa je bilo predloženih tudi Strasburskemu eh, sodišču. V zadnjih tednih smo videli veliko, velik porast teh zahtevkov in pričakujemo, da se jih bo še več. Ljudje se torej obli, obračajo na mednarodne tribunale, kar pomeni, da so zadeve pereče in to obremeni celoten sistem. Ali se pravosodje v Turčiji lahko spopade s takšnim izzivom? Glede tega se pojavljajo močni dvomi. Več kot 3500 sodnikov in tožilcev je bilo razrešenih funkcije ali pa so jim preprečili delovanje, tako da ne vemo, ali lahko takšno pravosodje deluje na neodvisen in pravičen način. Ko smo turške oblasti vprašali, kako se odzivajo, so dejale, da m, mm, rekrutirajo nove sodnike in eh, da ponovno zagotavljajo delovanje že upokojenim sodnikom. Lani sta bila izda, prejšnji teden sta bila izdana tudi dva dekreta. Eden izmed njih je vseboval seznam velikega števila ljudi, ki jih bi razrešili iz funkcij, drugi pa je predlagal, da bi ljudi lahko pridržali v zaporu za šest mesecev brez dostopa mm, do odvetnika. Pridržali so tudi župana enega izmed turških eh, mest, ki sem ga obiskal lani. To je povezano tudi z onesposobitvijo internetnih storitev v osmih provincah. Ko sem bil sam tam, je v velikem delu Turčije bil onemogočen dostop do spleta. Prišlo je tudi uh, do posega v delovanje časopisa Šemhurjet. uredniki Čomkurjata so bili tako guljenovi ljudje kot člani PKK. Oboji so sedaj podvrženi kazanskim postopkom. To kaže na to, da se izredno stanje izkorišča. Prav tako je bilo zaprtih 15 eh, medijskih središč. Eh, kurdskih središč. Prav tako pa so odzeli imuniteto številnim poslancem. Če si pogledate delo Beneške komisije, enega izmed organov Sveta Evrope, boste ugotovili, da je to nedopustno, ker niso preučili posameznih primerov, temveč so sprejeli splošen ukrep. Dialog med Svetom Evrope in Turčijo se še nadaljuje, vendar pa na rezultate na terenu še čakamo. In mislim, da je skrajni čas, da Turčija zagotovi rezultate. Toliko za enkrat. Hvala za vse te informacije. Naša Poročevalka Kati Piri bo prva dobila besedo. You, chair, Najlepša hvala. Hvala gospod eh, predsedujoči, hvala gospodu Muzniku za to, da ste se tako hitro odzvali in obiskali Evropski parlament. Ob koncu svojega govora ste dejali, da smo v zadnjih desetih. Um, tednih videli, da je bilo veliko županov zaprtov, da je pritisk na um, novinarje zelo visok in uh, da so bili pridržani in aretirani tudi člani parlamenta, ki predstavljajo 5 milijonov um, voljivcev. O petih zjutraj so oblasti okorakale v njihove domove in jih odvedle kot uh, storilce kaznjivih dejanj. Vidimo, da se Turčija odmika od evropskih uh, vrednot. 130 oseb eh, je bilo odpuščenih in medijskega plurizma ni več. Kurdska manjšina prav tako nima več eh, demokratičnih predstavnikov. PKK je seveda na seznamu terorističnih organizacij, ampak Kurdi imajo demokratsko izvoljene predstavnike, sedaj pa vidimo samo predstavnike radikalnih usmeritev in to je zaskrbljujoče. Turčija je sedaj tista, ki si zapira vrata v Evropsko unijo. Če bomo prihodni teden prejeli predlog eh, turške vlade za ponovno uvedbo smrtne kazni prek turškega parlamenta, si bo s tem Turčija zaprla tudi pot v svet Evrope in tu moramo zahtevati politični odgovor. O tem bomo morali imeti razpravo tudi jutri na parlamentu, ko bo komisija predstavila svoje letno poročilo. Najlepša hvala torej za vaša poročila, ker so res dragocena. Tako lahko prejmemo neodvisne, podrobne pravne informacije glede tega, kaj se dogaja v državi. Kateri proces pa bo sprožen v svetu Evrope? če, sicer upam, da se to ne bo zgodilo, če bo Turčija podala predlog zakona za uvedbo smrtne kazni in kako bo to vplivalo na članstvo svetu Evrope. Če bo to privedlo do suspenzije članstva svetu Evrope, ali se imajo potem pravico turški državljani pritožiti um, na takšne sodne odločbe bodo imeli to pravico, če tudi bo prišlo do suspenzije članstva pri svetu Unije. Prav tako ste govorili o delu odbora za boj proti mučenju. Upamo, da bo ta organ čimprej objavil svoje poročilo, kot ste omenili tudi vi. Poleg tega smo v preteklih mesecih govorili o zakonodaji za boj proti terorizmu. Svet Evrope smo prosili, da pripravi smernice tudi za Turčijo. Ali menite, da bo prišlo do spremembu zakonodaji v času veljave izrednih razmer? Bi, ali bi to privedlo do odprave pomislekov, ki jih imamo na teh področjih? Še enkrat najlepša hvala, da ste se odzvali tako hitro. Ja, oh, Gospa Somer. Mala frakcija. Najlepša hvala. Tudi jaz sem v imenu svoje politične skupine zahvaljujem, da ste nas obiskali in hvala za vaše jasne izjave. Tudi mi menimo, da so bile razveljavljene vse človekove pravice in ta, te izredne razmere se nenehno podaljšujejo. Turški predsednik eh, je sedaj dosegel to, kar je želel. Država je notranje uničena, demokracije ni več, pravne države tudi ne, tudi to ste jasno izpostavili. Med drugim zaradi tega, ker so aretirali tako veliko sodnikov, toživcev in odvetnikov. Težko je poiskati odvetnika in ljudje pravijo, da tudi če ga najdete, potem ta odvetnik ne upa niti odpreti ust pred sodiščem, tako da ni več nikakršnega upanja na to, da bi imeli ustrezen pravosodni postopek. Dostopa do pravosodja torej ni več in to zadeva čisto vse. Še posebej pa to posega na eno skupino ljudi. Veliko poslovnežev je bilo razlastinjenih že pred eh, državnim udarom. Ta razlastinjenja pa se še nadaljujejo. Te osebe so osumljene in če odidejo v tujino, še vedno velja nalog za prijetje. Pogosto na to aretirajo tudi ženo ali pa otroke osumljene osebe, zato da bi izvajali pritisk na osumljeno osebo na to pa se to podjetje tudi podržavi. In uh, v nekaterih primerjih se podjetje tudi proda naprej, komorkoli že. In hvala tudi, da ste omenili um, načelo domneve o nedolžnosti. Govorili ste o Gülenu, ki naj bi organiziral ta puč. Sama sicer uh, nisem uh, na, naklonjena ne gibanju AKP ali pa gibanju gospoda Gülena ali pa samemu predsedniku. Ne vemo pa, ali je gospod Gülen dejansko bil udeležen v organizacijo um, tega državnega udara, pa ga vseeno sumijo tega. To se mi zdi zelo nevarno in mislim, da bi morali mi v Evropi vedno znova opozarjati na to, da mora veljati do dneva o nedožnosti, dokler ni dokazano kaj drugega. Veliko točk ste izpostavili. Vsi smo spremljali potek zadev. In nekaj, kar me zelo skrbi, kolegica Piri je to že omenila, gre za sum da se ponovno izvaja mučenje in da se zadeve še poslabšujejo. Slišali smo o zlorabah v zaporih in razmere v zaporih morajo biti res pogubne, kajti več tisoč oseb sedaj sedi v zaporih eh, po državnem udaru. Na poročilih pa smo videli tudi osebe, ki so bile videti, kot da so bile priča se čemu več kot samo mučenju. Tudi, forenz, tudi forenzike in zdravnike naj bi menda sedaj odpuščali. Saj to smo slišali iz medijev in to me zelo skrbi. Evropski svet bi lahko te zadeve natančneje preučil. Gre namreč za primere mučenja in morda tudi za smrtne izide. Tako da se pridružujem kolegici Piri. Zanima me tudi, kaj vi menite o uvedbi smrtne kazni in kakšno je stališče Sveta Evrope. Svet Evrope bi lahko podal tudi priporočilo, ki bi ga lahko podprla Evropska unija. Gospod Mavridis, I have uh, basically two questions. Um... Pravzaprav imam dve vprašanji. V Turčiji ni več um, neodvisnega pravosodja, ni vladavine prave, ni več spoštovanja človekovih pravic. Um, poleg tega je bilo na tisoče ljudi obsojenih, preganjanih, zaprtih, mučenih. Čisto enostavno vprašanje bi torej zastavil. Ali so to nujni dodatki k demokraciji? Ali lahko rečemo, da Turčija torej uradno ni več demokracija, glede na to, da ti elementi ne veljajo več? Teoretično sicer lahko razpravljamo o človekovih pravicah, ampak v osnovi se ne, potem vedno vrnemo na to osnovno vprašanje. In drugo vprašanje, ki bi ga zastavil, je, ali je pristop popuščanja, ki smo ga uporabljali v preteklih dveh, treh letih, eh, spodletev? Ali moramo v primeru Turčije obrati kakšen drugačen pristop? Bi morali najprej Turčijo prositi, da izpolni vse svoje, vse svoje obveznosti do Evropske unije, vključno z vsemi državami članicami? gospod Hadži Georgiju. Dobro jutro. Nomizu Bozen Hrjazdi Gevona je Haristi Sodon. Najlepša hvala. Mislim, da se moram seveda zahvaliti predstavniku Sveta Evrope. Veliko ste prispevali k sliki o Turčiji, ki nam je drugače že na voljo. In mislim, da ni treba, da ponavljam to, kar so že izpostavili kolegi. Gre za primere mučenja, zaprtja in odpuščanja. In tudi za aretacijo in zaprtje voditeljev tretje največje politične stranke. Nekaj dni pred državnim uradom, udarom je eden izmed predstavnikov turških odvetnikov dejal, da že imajo na voljo seznam 2000 sodnikov, ki bodo odpuščeni v prihodnjih dneh. Na to pa je prišlo do državnega udara in ti sodniki so bili odpuščeni. Komisar za širitev, gospod Han, pa je podal dokaj luknjavo izjavo. Spraševal se je, kako lahko, da je ta seznam obstajal že prej. Ne bi rad rekel, da obstajajo teorije zarote, ampak tudi sam Erdogan je dejal, da je bil ta državni udar samo Allahovo darilo. Torej, opis grozljive situacije v Turčiji zbuja ogromno skrbi. Mi vedno znova pravimo, da nam je žal za to situacijo, ampak to ni dovolj, treba je ukrepati. Kaj imate tu v mislih? Potem je s tem povezano tudi vprašanje. Um, ubijanja brez ustreznih sodnih postopkov. Sedaj ljudje lahko ljudi ubijajo kar tako. No, če bi jih ubijali po mm, koncu sodnega postopka, je tudi to vprašljivo, ampak končno je treba pokazati, da je treba ukrepati. Tako da me zanima, ali boste ukrepali in kako. Gospa Lohbiler, za dve minuti. Najlepša hvala. Hvala tudi za vaša poročila, ki so zelo relevantna in nam pomagajo pri našem delu. Dve vprašanji bi imela. Prvo se nanaša na mučanje. Ko ste govorili s turškimi oblastmi, me zanima, kako so se odzvale. Mislim, da je mučenje zelo pogosto v primeru pridržanja. Ko je namestnik ministr, enega izmed turških ministrov um, govoril o tem, se je nekoliko izmuznil v vprašanju. Izpostavili pa smo, da je Turčija podpisala konvencijo proti mučenju pred desetimi leti. Poleg tega me zanima, ali pravosodje lahko deluje neodvisno. Gospod Kefalojanis. So. Najlepša hvala za besedo. Tudi sam bi se rad eh, zahvalil predstavniku Sveta Evrope. Zelo jasni ste bili pri svojih opisih. Žal to, kar ste orisali, odraža tudi naše mnenje. Kot vodja skupne delegacije Evropske unije in Turčije, ki se sestane dvakrat letno, enkrat v, Evrop, enkrat v Bruslju, enkrat pa v Turčiji, moram povedati, da kljub prizadevanjem in kljub. Uh, enotnim pogledom znotraj naše delegacije prihaja do velikih težav. Veliko kompromisov sicer smo sprejeli, ampak zelo težko se dogovorimo glede nadaljnega sestanka, kljub temu, da je od tega poteklo že eno leto. Evropski parlament je dobil odobritev, da obišče ne samo Ankaro, temveč da organizira skupni medparlamentarni sestanek v Turčiji, čeprav naj bi se naslednji sestanek odvil v Bruslju. Veliko težav imamo torej. Veliko ste govorili tudi o vladavini prava, o pregonu in o smrtni kazni. Tu pa je treba upoštevati še eno dodano razsežnost. Mednarodno pravo je sedaj postavljeno pod vprašaj, sploh če upoštevamo Erdoganovo retoriko, sploh ko gre za pogodbo iz eh, Luzana. Gre za pogodbo, ki je bila sklenjena med evropskimi državami in Turčijo. Gre za odločitev, ki jo je nacionalna skupli, skupščina sprejela tisoč, leta 1920. Gre tudi za dogodke, ki segajo od Tuneje do Kirkuka. Mislim, da te izjave nosijo potencial za pravi izbruh. Sprašujem se, ali je zaskrbljen tudi Evropski svet Evrope glede vseh izjav, ki smo jih slišali glede meja. Gospa Valencijano. Hvala, hvala, gospod komisar. Ne želim ponavljati tega, kar so že povedali moji kolegi, ampak mogoče je najpomembnejše vprašanje to, kakšno je vaše stališče v zvezi s tem, da se mogoče preneha članstvo Turčije v svetu Evrope če bi res eh, ponovno uvedli smrtno kazen. Kakšno je vaše stališče do tega in kaj je treba narediti z državami, ki ukrepajo na ta način? Eh, gotovo ukrepanje ni enostavno. No, še ena stvar, ki bi vas jo rada vprašala. Kaj lahko mi naredimo nekaj takega, da bo imelo učinek na Erdogana? Mi bolj ali manj vemo, kaj želimo v tem parlamentu je stališče dokaj skladno, ampak kaj lahko naredimo, da bomo vplivali na Erdogana, ne da bi pri tem prizadeli turških eh, državljanov in turških demokratov. Ali mislite, da lahko karkoli naredimo, eh, torej nekaj, kar bi prizadelo Erdogana, ne pa turškega prebivalstva? Gospa Veržija. Merci, monsieur le président. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama bi se rada zahvalila za vse informacije, ki ste jih podali v zvezi s situacijo v Turčiji. Eh, eh, do degradacije je prišlo že pred državnim udarom, ampak eh, zdaj se je vse skupaj pospešilo in stopnevalo. No, veliko zaskrbljujočih stvari je, krepi se nacionalizem in nacionalizem takoj ko evropejci karkoli rečejo, bodi si tukaj v parlamentu, v svetu Evrope ali kjerkoli drugi, eh, eh, pravijo, da Turčije ne podpiramo dovolj eh, v njeni situaciji, v razmerah po državnem udaru. Torej prihaja do neke vrste izsiljevanja. Zanima me vaše stališče in stališče sveta Evrope. Ali obstaja takšno mnenje? Eh, Turčija je vključena v svet Evrope, morda uh, se bo to spremenilo, no, ampak uh, še nekaj bi rada povedala. In sicer način, kako Turčija reagira na odločitve sveta Evrope. Vemo, da ne reagira dobro. Kako vi gledate na to? Pa še pomembni elementi v zvezi s trenutnimi razmerami. Mislim, da je treba poudariti definicijo terorizma. Tukaj nas je veliko, tudi na vaši strani vas je veliko. Uh, Mm. ki uh, govorimo o zakonodaji in uh, še nekaj v zvezi z ponovno vidbo smrtne kazni, to se mi zdi zelo nevarno. Hvala. Eh, Hvala, čisto na kratko. Tudi sam bi se vam rad zahvalil za to zanimivo poročilo. Dve kratki vprašanji bi imel. ta trend če dalje večjega verskega ekstremizma isla, islamistične narave nas napeljuje k misli, da bi Turčija lahko zate, začela preganjati kristjane, ki že tako ali tako ne uživajo veliko verske svobode. Tako da me zanima, ali so na voljo specifične informacije, ki, zaradi katerih bi nas lahko skrbelo. Kaj lahko skupaj storimo za to, da zagotovimo svobodo veroizpovedi in da zagotovimo, da kristjani lahko izražajo svojo vero v Turčiji. Poleg tega me zanima, ali menite, da prihaja do tveganja v tej državi zaradi zaobhajanja človeških pravic, ali prihaja do nevarnosti za evropske državljane, ki bodo naprimer odšli na poslovno pot v Turčijo ali pa ki tam že delajo. Kakšne ukrepe bi torej po vašem mnenju morali sprejeti, zato da bi preprečili morebitno omejitev svobode, in pravica evropejcev, ki so uh, že tam. Za zaključek pa besedo dobi še gospod Brok.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 Bueno, con esto cerramos este punto. Hvala, s tem je ta točka zaključena.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 Chair, my colleague... Hvala. Brando Benifei ni mogel priti danes in me prosim, naj preberem njegovo izjavo. Najprej bi se rad upravičil, eh, zato ker me danes ni tukaj, pravi gospod eh, Brando, moral sem se vrniti v Italijo. Veseli me, da sem priča sklepanju partnerstva z Mongolijo v imenu skupine socialistov in demokratov. Želim izraziti zahvalo gospodu Šolcu za zelo dobro snutek poročila. Strinjam se s pozitivnim sporočilom, ki ga ta dokument prinaša. Eh, parlament eh, se prosi, torej je naprošen, da eh, da svoje soglasje k temu sporazumu, ki ga je sklenila komisija. Proces še ni zaključen. Ta proces je treba pospešiti, kajti predolgo že čakamo na to, da ukrepimo svoje partnersko sodelovanje eh, s tem strateškim partnerjem. Mongolija je demokracija v eh, zelo kompleksni regiji, ta regija se je veččas eh, navezovala na Evropo, je mirna in gre tudi za strateškega partnerja za Evropo. Torej, poleg Rusije in Kitajske je v tej regiji Mongolija tudi zelo pomemben partner. Mi smo začeli izgubljati eh, interes za to regijo, zato ker smo se bolj osredotočali na, Kitaj, na Japonsko in na Kanado. Eh, vendar pa je to paradoks in eh, moramo imeti pred očmi tudi, da je Evropska unija imela sporozum o partnerstvu in sodelovanju sklenjen že s številnimi srednjeazijskimi državami. Zdaj pa uh, šele zaključujemo tak sporozum tudi z Ulambatorjem. Um, okrepiti moramo sodelovanje z Mongolijo, še posebej zdaj, ko se ta sooča z gospodarsko krizo. Pred Mongolijo so številni gospodarski izzivi, uh, potem uh, veliko je naravnih virov. Nekaj znakov okrevanja se že kaže pod uh, okriljem nove vlade. Eh, tudi tuje naložbe so ključne za to državo, še vedno je temu tako in zato vsaj še večja potreba, da se gospodarstvo diverzificira. Evropa mora Mongolijo podpreti v tem procesu in zato eh, mislim, da bi morali res podpreti sklenitev tega sporozuma o partnerstvu in sodelovanju. To bo dalo nove priložnosti za naše partnerstvo. Charles Tanok. Hvala. Tudi sam se. Strinjam s kolegi, da je besedilo uravnoteženo in primerno. Eh, sam sem v okviru svoje skupine lobiral na konferenci predsednikov, da povabimo mogolskega predsednika sem, da nas nagovori v Strasburu eh, s predsednikom Brokom eh, in s predsednikom, katerega imena ne znam dobro izgovoriti. Smo se že dobili predsednikom enkrat eh, ob zajtrku v Štrasburu, takrat, ko je država praznovala 20 let demokracije. Eh, nikoli nisem obiskal te oddaljene države, ampak eh, prepričan sem, da je to država, ki pot, potrebuje našo podporo. Je zelo uh, pluralistična, uh, prebivalstva je malo, je pa veliko naravnih virov in ta država po besedah predsednika želi imeti večpolarno zunanjo politiko. Predsednik se eh, zaveda tudi hegemonistične politike dveh velikih sosed. Eh, eh, Rusija zelo pritiska na Mongolijo, naj se ta pridruži Eurazijski gospodarski skupnosti. In predsednik si želi, da bi Mongolija se bolj povezala tako z Evropsko unijo kot z ZDA. In skupina EKR seveda podpira ta sporazum in pa vse druge pobude, s katerimi bi okrepili odnos med Mongolijo in EU. Hvala. Für den Auswärtigen Dienst äh, Thank you. My name is Malgorzata. Jestem Malgorzata Jankowska in predstavljam Evropsko službo za zunanje e, delovanje službo za Azijo, odgovorna sem za odnose z Mongolijo. Najprej bi se rada zahvalila za uh, te prijazne besede podpore za Mongolijo. Za nas je zelo pomembno, da lahko računamo na vašo podporo in pomoč. Eno od področji, ki ni bilo neposredno omenjeno, pa bi ga morali razvijati še naprej in tudi bolj razmišljati o tem, ko govorimo o našem prihodnem sodelovanju, je odnos med eh, mongolskim in evropskim parlamentom. In še eno stvar bi rada omenila. Eh, začeli smo že s pripravljalnim delom za eh, vzpostavitev dialoga med EU in Mongolijo na področju človekovih pravic. In uh, zdaj je ta stvar v pripravi, naslednje leto pa bomo ta mehanizem uh, sodelovanja tudi sprožili. Hvala. So end... Hvala, s tem smo pri koncu te točke. 11. november ob povdne uh, eh, je rok za predloge sprememb, 5. decembra pa bomo uh, glasovali o tem tukaj v odboru in potem verjetno na plenarnem zasedanju februarja. Zadnja točka na dnevnem redu pa bi morala biti zelo kratka, sam moram potem predsedovati še na enem sestanku in sicer točno v pol sedmih in eh, sicer gre za parlamentarne volitve v Gruziji. Drugi krok je potekal 30. 30. oktobra, imeli smo tudi opazovalno misijo. Ana Gomeš nam bo zdaj predstavila um, zaključke. Sodelovali smo um, v okviru pozvalne misije OVSE uh, od IHR. Ana zdaj dobi besedo, da nam to predstavi. Hvala, zahvalila bi se eh, naši ekipi in osebju, ki so nas eh, podpirali in za več čas skrbeli za dobro sodelovanje z misijo OVSEJA. V drugem krogu so vsi veliko bolje poznali postopke, vse je dobro potekalo na voliščih. Izven volišč je bila situacija ponekod včasih napeta, to smo opazili, in sicer je šlo za, eh, tudi za straševanje določenih voljivcev. Prišlo je do nekaj pritožb zaradi zastraševanja. To smo tudi zapisali v naše poročilo, vendar pa teh pritožb eh, ni bilo mogoče potrditi. Eh, videli smo isto kot v prvem krogu. Velike množice so bile na voliščih in pred njimi. Včasih to vodi tudi v umešavanje eh, v delo osebja. Mislim, da je osebje nasplošno opravljalo odlično delo. No, kar se teh incidentov tiče, o katerih smo tudi poročali, pa naj povem še naslednje. Ni šlo za to, da bi voljivci ne mogli izraziti svojega mnenja. No, še nekaj političnih eh, pripomb e, bi rada povedala. Mislim, da se temu ne smemo izogibati. Dobra stvar je, da so volitve potekale mirno v. E, kampanji pred volitvami je bilo nekaj resnejših incidentov. V določenih okrožjih je bilo treba volitve eh, ponoviti, ampak rezultati so bili na koncu sprejeti. Kar nekaj kritik je bilo tudi izraženih na njihov račun, predvsem so jih izrazili predstavniki strank, ki so bile izločene iz parlamenta. In v tem pogledu lahko povem, da se je političen spektr eh, zožil. To pa ni dobro. Ampak eh, poznamo tudi situacije v eh, nekaterih od naših parlamentov, kjer sta zastopani samo dve stranki. No, tukaj je tudi prišlo do skrčenja političnega spektra. Mm, številni so. Številnim se je zdelo moteče, da je tretja sila, ki je prišla v parlament, sila, ki ne skriva svojih povezav z Rusijo. Gre za zelo eh, reakcionarno stranko, ki ima tudi reakcionarno agendo. No, še ena značilnost tega, kar se je dogajalo, pa je tudi to, da je bila dosežena ustavna večina, eh, to je dosegla eh, glavna stranka, vladajoča stranka in eh, vsi akteri, predvsem pa ta vladajoča stranka, imajo zdaj veliko odgovornost, da te večine ne bodo izkoriščali za kakšne povračilne ukrepe, maščevanje in za krčenje političnega prostora. Ne sme se krčiti demokracija, treba zagotavljati svobodo medijev, sodstva in tako naprej. Vemo, da v tem pogledu obstajajo problemi v Gruziji, predvsem, ko gre za neodvisnost sodstva to ima potem tudi učinke na celoten volivni proces. No, naj za konec povem naslednje. To je zelo zanimiva država, naša misija za opazovanje volitev in naša interakcija z eh, vsemi akteri eh, je bila zelo pomembna. Vsi so nas pozdravili, veseli so bili našega sodelovanja. Ja, veseli so bili dialoga z nami, zato ne smemo biti zadržani pri tem. Jasni in iskreni moramo biti do svojih gruzijskih prijateljev in eh, od njih zahtevati pravi političen dialog. Ta je bil v določenih vidikih med kampanjo omejen. treba pa je tudi eh, delovati na način sodelovanja. In po mojem mnenju, kar sem tudi predlagala v poročilu, bi morali ukrepiti mm, naše sodelovanje z gruzijskim parlamentom in z gruzijskimi partnerji. To bi moralo potem nadgraditi naše poročilo. Eh, vendar pa moramo sodelovati ne samo, ko gre za volitve, ampak eh, tudi širše. Nekaj ključnih vprašanj se tukaj postavlja, naprimer neodvisnost sodstva, eh, svoboda medijev in pa financiranje političnih strank. To je eden od primerov, kjer je bilo zelo um, prijetno eh, biti del eh, te misije. Eh, vsi, tako predstavniki vladajoče stranke kot opozicije, so nas pozdravili, pripravljeni so bili prisluhniti našim mnenjem. Razpravljali pa smo tako o izzivih kot o priložnostih, ki jih tako sodelovanje prinaša. Hvala. Hvala sam sem sodeloval uh, v prvem krogu in to lahko potrdim. Zdaj pa Ana Fujtiga. Hvala. Rada bi se zahvalila vsem sodelujočim, predvsem naši eh, voditeljici Ani Gomeš in pa vsem članom sekretarjata, ki so bili tudi vsi zelo eh, zavezani eh, temu delu in tudi profesionalno zelo dobro pripravljeni. Delo je bilo zelo izčrpno. Vredno je bilo obiskati Gruzijo, kajti Gruzija je tudi visoko na agendi Evropskega parlamenta in pa držav članic EU in to povsem po pravici. Rada bi priznala pomen našega dela in poročila. Imeli smo tudi izjavo za tisk, ki jo je predstavila Gruzija. Ana Gomes ob koncu naše misije. Skupaj z drugimi stolujočimi organizacijami smo to predstavili in mislim, da je to poročilo zelo koristno. Tudi eno najbolj podrobnih poročil je to, kaj ti izpostavlja številna problematična področja teh eh, volitev. strinjamo se z predhodno izjavo, ki je bila predstavljena v Tbilisiju. Želim pa povdariti tudi to, da je bila kampanja zelo težavna. Rada bi povedala, da je prihajalo do zastraševanja. Včasih je bilo obnašanje določenih akterjev tudi zelo sovražno. Uporabljali so celo administrativna urodja za dosego svojih ciljev in ne bi postavljala pod vprašaj rezultatov eh, volitev. Nihče si tega ni želel, nihče tega ni naredil. Sami smo bili zelo vključeni eh, v razprave tudi z opozicijo govorili smo o pomenu parlamentarne opozicije. Rada pa bi tukaj eh, tudi pozvala vladajočo stranko naj primerno ukrepa. Eh, številni mladi, izobraženi ljudje so po teh volitvah eh, bili razočarani, izgubili so upanje. In moram povedati, da so oni še vedno eden največjih uh, Eh, zakladov te majhne države. In zato je te ljudi treba vključiti, treba jim je zagotoviti, da bodo lahko tudi medijsko zastopani. Srečala sem se tudi z mladimi pravniki in z njihovimi združeni in številni izmed njih so menili, da so te volitve v nasprotju s tem, kar smo mi eh, videli, na sam dan volitev v obeh krogih, torej da je bil to v določenih pogledih tudi korak naprej. Želim pozvati gruzijsko vlado in uh, jo prositi naj eh, tem ljudem da perspektivo, naj ustvari upanje za mlade. Še vedno pa obstajajo tudi vrzeli v volilni zakonodaji. Številni sogovorniki, vključno strokovnjaki iz OVSE-ja eh, in dolgoročnimi opazovalci, torej mnogi so govorili o pravnih določbah glede postopka v drugem krogu. Več kot očitno je bilo, da na zadnji stopni pred volitvami, torej Eh, obdobje pred drugim krogom volitev. Eh, v tem obdobju je centralna volilna komisija morala podati določene smernice in to je bila pravzaprav edina luč za eh, nekatere predsednike odborov. Zato je volilno zakonodajo res treba spremeniti. Hvala. Any other people? hvala. Nihče drug ne prosi za besedo, tako da bomo s tem zaključili. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri tej razpravi. Nadaljevali bomo z našo vključenostjo in sodelovanjem. Točka razno, ne, tudi z moje strani ni nič. 14. novembra ob treh popovdne pa se bomo ponovno sestali. Vsem želim lep večer in sestanek je s tem zaključen.